so dear colleagues, good afternoon. Kolegice in kolegi, lep popoldan vam želim. Prisrčno dobrodošli na skupni delavnici, ki jo organizirata odbor za proračun in za gospodarske zadeve. Gre za fiskalno zmogljivost za krepitev in širitev evroobmočja. Oba odbora sta v zadnjih dveh letih se intenzivno ukvarjala s, tem, s to temo, predvsem eh, sta zato strokovnjaka Pervons Beres v odboru za ikon in gospod Böge v odboru za proračun. Torej gre za krepitev skupne valute in večina je tudi podprla eh, poročilo Böge Beres, lansko leto smo sprejeli to poročilo. Med nami so res ugledni gostje, veliki strokovnjaki za to področje. Seveda bomo začeli z obima poročevalcema, ki bosta podala uvod v to temo in preden dam besedo gospodu Bügeju in gospi Beres pa dobi besedo gospod Gualteri za odbor za eh, ekonomske in monetarne zadeve. V veliko eh, veselje mi je, da vas lahko pozdravim na skupni delavnici o fiskalni zmogljivosti za krepitev in širitev euroobmočja odbora Ekon in budžet sta eh, zelo produktivno sodelovala. Tu sta tudi oba soporočevalca, ki bosta poročala o tem opravljenem delu. Torej, seveda gre za priporočila iz tega poročila, vendar tudi za to, kar je predstavila komisija in kar bo še, upajmo, eh, predstavila, kaj ti sedaj. Um, se začenja še bolj intenzivno delo in to eh, številnim vidiki se prekrivajo med eh, odborom za gospodarske zadeve in za proračun. Vse povsod pa gre za evropske razsežnosti in zato se morata oba odbora ukvarjati s tem, tako da bo možno zagotoviti pravilen odgovor za nadaljni razvoj imuja tudi v okviru splošnih razmislekov o prihodnem por, proračunu. Zato je ta delavnica organizirana ravno o pravem času in želim prisrčno pozdraviti strokovnjake, ki bodo predstavili svoje študije um, in upam, da nam bo pomagal, da nam da nam bo uspelo um, nekako celovito um, dobiti nek celovit pregled nad posameznimi temami in da bomo zagotovili koherentnost, doslednost. In upam, da bomo uh, naredili korak naprej pri tem okviru upravljanja. Ne gre za dokončanje imuja, e temveč za korak naprej za izboljšanje odpornosti in eh, zmogljivosti, torej za zagotovitev učinkovitega ukvira upravljanja. In sedaj bi dal takoj besedo Pepavonš Beres. Hvala, draga sopredsedujoča. Dve minuti in pol za uvod v to temo je bodi si premalo. ali predolgo. Zato bom povedala samo nekaj besed. Želim eh, opozoriti na stališče, ki ga je Evropski parlament v zvezi s tem sprejel in sicer v tem poročilu BGBRS. Tu smo eh, zauzeli stališče, gre za tri stvari. Ehm, torej, fiskalna zmogljivost naj vključuje ESM in Ehm, naj bi ehm, vključevala tudi posebno proračunsko zmogljivost za evroobmočje, gre za ESM, za razvoj ESM-a v okviru proračuna za evroobmočje. ESM, ko izpolnjuje ehm, tekoče naloge, naj se spremeni v proračun, um, sklad z ustrizno sposobnostjo za uh, izposojanje denarja, da bi se pri tem borili proti asimetričnim in simetričnim šokom. Torej gre za ta možen razvoj, za sedanje delovanje tega mehanizma in ESM bi se lahko spremenil v uh, v okviru Evropske monetarne unije v trajen sklad. Torej gre za stabilizacijo, ki naj bi jo zagotovil EMS, EMF za reševanje takih morobitnih šokov. Torej, treba je vključiti eh, ta Eh, prehod ESM-a tudi v institucionalnem okviru. Vendar um, Evropski parlament pri tem ni ustrizno vključen, kajti svet, eh, na svetu pota, potekajo tehnične razprave o prihodnosti ESM-a, preden bo to besedilo potem posredovano parlamentu in parlament bo lahko dal samo soglasje. Lahko bomo rekli, da ali ne. In zato mislim, da je ta delavnica organizirana o pravem času in upam, da bomo lahko iz tega lahko izluščili tudi konkretne predloge. Kaj si lahko pričakujemo od, eh, tega, od transformacije Evropskega mehanizma za stabilnost? Um, torej stališče Evropskega parlamenta smo, kot rečeno, že zapisali in to eh, odpira tudi dobre perspektive. Um, torej, treba je to vključiti v um, okvir skupnosti in um, ta mehanizem ne sme zgubiti substance uh, in tudi pristojnosti komisije, kar zadeva nadzor proračuna. In ESM, ko se bo spremenil v sklad, ne sme postati organ, eh, ki bo ekvivalent eh, posvetovanjem eh, četr, v okviru četrtega člena pogodbe. In tretja točka, na katero želim opozoriti, je ta transformacija, ampak tu je bolj, to gre bolj za politične vidike, eh, torej, da ne sme priti do prestrukturiranja dolgov, do avtomatskega, kajti nočemo rešiti en problem in s tem ustvariti drug problem. Torej, gre za transformacijo upravljanja, spremembo upravljanja, ampak ne bom se spuščala v podrobnosti torej gre za upravljanje spremenjenega ESM-a in vlogo Evropskega parlamenta pri tem in zadnja točka, na katero želim opozoriti, torej s temi novimi funkcijami je ta ideja, da bi ta nov sklad bil neke vrste varnostna mrežja za drugi stebr bančne unije, Ehm, neke vrste varovalni mehanizem za tretji eh, steber in sicer ehm, garancijo eh, vlog, tudi to eh, je točka, o kateri želimo razpravljati. Hvala in sedaj dobi besedo gospod Böge. Hvala gospod predsedujoči. Ne bom sedaj ponovil tega, kar je že povedala kolegica Beres. Samo nekaj dodatnih pripomb. <clears throat> Pred dobrim letom smo na plenarnem zasedanju sprejeli poročilo, ki ni bilo tako nesporno eh, o fiskalnih zmogljivostih po dobrih pripravah in več predstavitvah. Vmes se je marsikaj zgodilo. Dobili smo predloge predsednika Makrona, tudi kar zadeva proaktivno upravljanje politike, videti moramo, kakšen je svet okrog nas in državljanke in državljani imajo pravico, da razpravljamo o predlogih in jih tudi sprejemajo, ki vodijo do več varnosti navzven in navznoter eh, gospodarske in socialne narave in to v svetu, ki ni tako stabilen. In sem sodi tudi stabilizacija gospodarske in monetarne unije. Eh, torej obravnavali smo tudi ustrezen svežen komisije in kot nemški poslanec lahko rečem, da eh, smo eh, da imamo v koalicijski pogodbi velike koalicije v Nemčiji nekaj zanimivih formulacij, kar se spreminja od tega, kar so govorili pred enim letom, da je treba okrepiti EU, da je treba nameniti sredstva za kohezijo, za konvergenco in da je treba mehanizem za stabilnost spremeniti v denarni sklad, ki naj bi bil tudi zakorinjen v um, pravo Evropske unije, pravice držav članic pa s tem niso. Um, torej, to se ne dotika pravic. Imamo pa tudi um, dokument stališči eh, severn, eh, torej eh, finančnih ministrov iz severnih držav članic, ki se s tem ne strinjajo povsem. Gospod Ulbricht je tudi poračevalec za finančni okvir in to, na kar moramo ogovoriti v smislu stabilnosti in varnosti, je povezano tudi s finančnim okvirom. Kako nam bo uspelo, da ne naredimo napaka, da uh, izigravamo kohezijo z obrambno in varnostno politiko ali um, razvoj podeželja z varstvom meja. Tako bi potrebujemo političen svežen štirih petih točk, s katerim se bodo države članice identificirale kar zadeva varnost, ampak del svežnja mora biti namenjen tudi trajnostni stabilizaciji evra, gospodarske in monetarne unije, ne da bi pri tem želeli izključiti katero od držav članic. Tudi to moramo upoštevati. In zelo dobro se spominjam, da je vprašanje struktur upravljanja bilo tisto vprašanje, kjer so bile eh, razprave najbolj živahne. In eh, to se verjetno ni spremenilo. Vendar izkušnje eh, pri ustvarjanju EFSM, ko so eh, si predsedniki vlad in držav zagotovili za 60 milijonov garancij, ne da bi vprašali parlament in kako to vključiti v proračun, je to bil napad na pravice Evropskega parlamenta na področju proračuna in to se ne sme ponoviti razum, zanima me, kaj bodo povedali strokovnjaki. Potrebujemo eh, solidne pravne pge, torej mislim, da potrebujemo malo bolj eh, solidno pravno podlago, kot je člen 122, ki se je takrat uporabil. In upam, da bomo iz današnje delavnice dobili nekaj spodbud za nadaljne delo. Hvala lepa. <clears throat> obima soporočevalcema za, za te zelo pomembne pripombe. E, torej, da ne sme priti do prerasporeditev v okviru tako in tako že zelo e, majhnega proračuna, m, ko govorimo o emuju med nami so zelo kvalificirani strokovnjaki, ki nam bodo pomagali odgovoriti na ta vprašanja, rešiti te probleme, ki ste jih poročevalca že omenila. Začeli bomo s Klausom Riglingom, ki je direktor upravnega odbora ESM-a. Hvala, gospod Prezident predsedujoči. Vedno sem zelo vesel, ko lahko pridem v Evropski parlament in z vami izmenjam mnenja. E, torej, današnja tema je na vsak način zelo pomembna, pomembna pa tudi kontroverzna med državami članicami. Preden bom začel, želim, vsebin, želim povedati, da sem redni obiskovalec parlamenta, čeprav ni formalnih povezav med ESM-om in Evropskim parlamentom. Moja inštitucija je odgovorna državam evroobmočja, katerih finančni prispevki nam omogočajo delo. Torej, iz mojega vidika ni um, brzeli pri um, odgovornosti oziroma kar zadeva um, demokratičnost, ampak vsi se s tem ne strinjajo. 19 guvernerjev in finančnih ministrov evroobmočja, ki so člani sveta guvernerjev ESM, so odgovorni njihovim nacionalnim parlamentom, ampak mislim, da je zelo dobra praksa ta izmenjava mnen z vami, Predtem, predvsem sedaj, ko gre za skupni cilj, da bi monetarna unija postala bolj trdna in da bi um, ekonomija v evroobmočju postala bolj odporna. Decembrski svežen Evropske komisije je eh, pomemben impuls za eh, poglobitev monetarne unije. Cilj je, da se odpravijo šibkosti v eh, strukturi monetarne unije, nekaj, kar na vsak način pozdravljam. Konkretno delo se je začelo pri dveh temah. Eh, kjer obstaja tudi soglasje in sicer vzpostavitev bančne unije in razvoj ESM-a. In to um, je bil sklep predsednika Tuska po svetu v septembru. E, proračunski instrumenti so drugi del te razprave, vendar e, ne moremo jih obravnavati izolirano. Dokončanje bančne unije in uporaba novih e, fiskalnih orodij Eh, služita istemu ekonomskemu cilju in sicer, da se poveča um, deljenje ekonomskega tveganja znotraj Unije. Obstaja celo izravnava med obima. Poravnava. Torej, več eh, kot tega tveganja prevzame zasebni sektor, manj potrebujemo fiskalnih orodij za delitev teh tveganj. O tem bom še povedal več. Uh, In zakaj naj bi sprejeli ta svežen? Zato, ker se pogled na fiskalne ukrepe, se ti pogledi razlikujejo in ker bi trajalo dalj časa, da se pride do dogovora. Priden bom govoril o proračunskih vidikih, želim omeniti tista, tisti dve področji za krepitev eh, monetarne unije, kjer vidimo večjo konvergenco. Pri bančni uniji je Evropa vedno upoštevala dva stebra in sicer enotni eh, nadzorni mehanizem in eh, enotni um, sklad za reševanje. Potem tretji steber pa je skupno zavarovanje vlog. To bi vodilo do oziroma spodbudilo finančno integracijo in tudi zaupanje med um, vlagatelji, depozitarji. Vendar vsi vemo, da so to politično kontroverzne teme, kajti eh, gre m, mm, za um, nekatera odprta vprašanja v določenih bančnih sistemih. Um, vendar kljub temu naj bi vzpostavili tako zavarovanje depozitov. Kar zadeva razvoj moje inštitucije, želim povedati naslednje. Ko uh, um, v euroskupini um, čutim veliko podporo, da bi se ESM razvil v pravi mehanizem za reševanje kriz. Močnejši ESM ni cilj sam po sebi, ampak tako kot to velja za dokončanje bančne unije, je to lahko element, da eh, bo monetarna unija manj ranljiva in bi to tudi pokazalo, da Evropska unija prevzima več, več odgovornosti za reševanje lastnih problemov. Ehm, varovalni mehanizem, drugače kot ehm, varovalni mehanizem za um, sklad za reševanje, bi ESM eh, lahko igral tudi pomembnejšo vlogo pri programih finančne pomoči državam članicam in tudi pri izvajanju novih programov. To sodelovanje bo seveda eh, s popolnim spoštovanjem pristojnosti komisije in brez uh, nepotrebnih prekrivanj. ESM bi lahko igral tudi vlogo pri omogočanju pogajanj o restrukturiranju državnih dolgov, tako da bi ta pogajanja potekala bolj urejeno kot v preteklosti in tudi bolj predvidljivo. Razen tega bi lahko eh, imeli novo fiskalno zmogljivost za makroekonomsko stabilizacijo ali za zaščito investicij. In to me pripilje do glavne teme danes, eh, proračunskih vidikov eh, poglabljanja monetarne unije. Da bomo bolje razumeli, kako jaz vidim to stvar, želim skupaj z vami razpravljati o um, deljenju ekonomskih tveganj. To je premalo razvito v evroobmočju, če to primirjamo z druženimi državami. Pa tudi, če upoštevamo delitev tveganja v Franciji ali v Nemčiji, v združenih državah, če šok zadene, zadene eno državo, se hitreje razširi v, v druge države, kot je to v Evropski uniji. Se pravi, da se so taki šoki v Evropi za posamezne države bolj boliči. Um, in sicer tudi zato, ker monetarna politika v EMU ne more pomagati uh, pri reševanju uh, specifičnih problemov držav. Če pa bi povečali to delitev tveganja, gospodarskega tveganja, um, bi lahko um, to preprečilo, da bi države um, zdrsile v resne finančne težave. V Združenih državah, pa tudi v Nemčiji in v Franciji, um, um, to delite, ta delitev tveganja. Um, torej to pokriva predvsem zasebni sektor, banke, finančni trgi in kapitalni tokovi. Ampak evropski finančni trgi so fragmentirani in, in sicer ob državnih mejah. Zato mora biti uh, dokončanje bančne unije naša prioriteta. Nadaljevanje eh, kapitalske eh, unije, tr, eh, torej unije kapitalskih trgov bi bil prav tako pomemben korak k deljenju ekonomskih tveganj preko trga. Fiskalna orodja prav tako spodbujajo um, delitev tveganja. Vendar idealno je, če to um, vlogo v večji miri prevzame trg. Um, po moje ne potrebujemo um, popolne fiskalne unije, tudi ne potrebujemo velikih dodatnih transferjev med državami EU. Tudi če je proračun EU majhen, en odstotek BDP-ja, revne države že dobivajo transferje iz um, proračuna EU, ki lahko znašajo 4 odstotke njihovega BDP-ja in to je pravzaprav kar znatna vsota. Razen tega, eh, tudi Junkarjev načrt in EIB vsebuje ta eh, velika sredstva za spodbujanje investicij v EU. Razen tega, tudi ne potrebujemo dodatnih eh, sredstev za ravnanje simetričnimi šoki v regiji. Današnja fiskalna pravila že omogočajo, ehm, da se temu zoprstavimo. Ta manevrski prostor je bil tudi uporabljen in sicer v, kot odgovor na globalno finančno krizo v letu 2009 in 2010. Ehm, in Eh, tudi ICB e eh, pomaga pri takih simetričnih šokih in pri reševanju. Kjer vidim vrzel pri fiskalnih eh, orodjih, je, če kriza ne zadine celotne regije, temveč eno državo ali dve. To so asimetrični šoki. Um, Pogosto sem navedel hipotetični primer Irske, eh, ki bi jo lahko zadel trd Brexit um, in ECB ne bi mogla eh, podpriti države. In če razmišljamo o proračunskih vidikih poglabljanja monetarne unije, bi morala biti glavna prioriteta nova fiskalna zmogljivost za makroekonomsko stabilizacijo. To bi bil pomemben nov fiskalni kanal za deljenje ekonomskega tveganja. In to bi lahko spostavili brez mutualizacije dolgov ali brez eh, trajnih transmerjev. Naprimer, v ZDA imajo sklade za izredne primire ali naprimer tudi schema za eh, brezposelnost bi to omogočala. Ta instrument naj bi bil obnovljiv sklad in ne letni proračun in um, znotraj ekonomskega cikla 5-6 let bi se uplačevalo. Uh, Eh, kratkoročna posojila ESM-a bi bila ena možnost za tak mehanizem, torej z lažjimi pogoji, kot so predvideni za redne programe. In ta posojila bi lahko tudi namenili stabilizaciji investicij, ki so vedno kot prve prizadete, ko udari kriza. So pa tudi še druge, kri, eh, druge ideje v zvezi s fiskalno reformo in sicer EU, eh, proračun EU za financiranje javnih dobrin dobrin, kot so um, um, varovanje meja, skupna obramba in tako naprej. Ampak to veste, veste, zakaj gre. Tu ne gre za, kre, za poglobitev monetarne unije, vendar iz eh, razlogov učinkovitosti bi to mogoče bilo smotrno. Eh, reformiranje fiskalnih pravil, tudi o tem se govori. Eh, na začetku je ta fiskalna pravila bilo lahko razumeti, ampak od takrat so postala pravila vedno bolj kompleksna in celo težko razumljiva za strokovnjake potem minister za evroobmoče bi tudi lahko bil koristen, če bi imeli proračun za evroobmoče in za usklajevanje in tudi za uh, zastopanje na vzven, na mednarodni ravni. Da zaključim. Um, Optimističen sem, da bo Evropa letos lahko naredila pomembne korake za bolj robustno monetarno unijo, za boljšo zaščito državljanov. Uh, pred posledicami morebitnega naslednjega šoka, ki se bo prav gotovo zgodil. Za ekonomista bi glavna korist bila ta, da bi evroobmočje eh, takrat imelo um, bolj razvito delitev ekonomskih tveganj. To um, naj bi se zgodilo v glavnem preko trga, vendar tudi z izbranimi dodatnimi sredstvi orodji. Hvala. Najlepša hvala za vaše pripombe. Seveda vas bom pozneje vprašal, kaj pomeni predvidljivo, ampak to je samo podrobnost. Zdaj pa naslednja govornica, profesorica Anjes Benasikere. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za povabilo. Pravzaprav se mi zdi, da ste me povabili zato, ker sem bila članica francosko-nemške skupine 14 strokovnjakov, ki so oblikovali predlog za evroobmočje. Kaj bom storila v tem omejenem času, ki ga imam na voljo? Mislim, da je treba vzpostaviti ločnico med tremi tematskimi sklopi, ki jih je treba posamično analizirati, preden jih bomo povezali ter predstavili nekakšen svežen. Najprej javne dobrine, potem javna stabilizacija in tretjič fiskalna odgovornost. Uh, let's start with public goods. Začenjamo z javnimi dobrinami. V čem je težava? In kateri so instrumenti, s katerimi lahko popravimo te težave? V EU javne dobrine tradicionalno ustvarjamo na ravni EU s proračunom EU. To je zelo pomembna tema. Zakaj bi morali v to vključiti evroobmoče namesto EU? Več razlogov je za to. Prvič, zato ker imajo države evroobmoče drugačne preference kot pa morda države članice EU. Drugi razlik, razlog, politična ekonomija je nekaj, kar seveda predpostavlja lažji dogovor v okviru soglasja 19. kot pa 27. Potem pa še stabilizacija, nekatere države so bolj stabilne kot druge. Stabilne države se morajo strinjati glede tega, da vlagajo v schemo stabilizacije in zato je koristno, da dobijo tudi nekaj v zameno. Pa še ne na zadnje. Mogoče obstaja tudi specifične javne dobrine evroobmoče, tudi finančna stabilnost je nekaj takega in to pravzaprav upravičuje fiskalno konsolidacijo in pa svežen ESR-a. Konvergenčnost je prav tako javna dobrina. Razhajanje med državami članicami evroobmočja bo vodilo v bankrot. Evropska komisija je oblikovala predlog, najprej fiskalna podpora za SRF, potem pa podpora za pristopitev k evroobmočju, podporo za strukturne reforme, se pravi ekonomska konvergenčnost in pa varno premoženje. Tudi to je vsebinski element, ki uvaja več stabilnosti in pa vzdržnosti. Kaj pa je naš predlog? 7x7, fiskalna podpora SRF in pa prihodnjega Edisa, pa tudi varno premoženje. Nismo se lotevali razprave o financiranju drugih javnih dobrin, ne zato, ker bi temu nasprotovali, ampak zato, ker smo se želeli osredotočiti še na preostala druga sklopa. Fiskalna stabilnost in pa fiskalna odgovornost. Najprej fiskalna stabilnost, v čem je težava? Asimetrični šoki in simetrični šoki. Poznamo obe obliki. Najprej asimetrični šoki pride naprej do vrzeli med dvema ravnima stabilizacije danes. Imamo nacionalno fiskalno stabilizacijo znotraj omejitev SGP-ja. Za tiste države, ki so v izrednih razmerah, pa imamo tudi nujna posojila. Nekatere države članice sicer nočejo zaprositi kar tako za pomoč. Obstaja določena vrzel med obima mehanizmoma. V nekaterih primerjih SGP predstavlja precejšno omejitev, v drugih primerjih se lahko države soočajo s težavami likvidnosti, prav tako nekatere države ne morajo izvajati programov. Znotraj ESM-a veliko stvari se lahko zgodi v razponu med tema dvema skrajnima primeroma. Potem pa še simetrični šoki, To predstavlja največ primerov v evroobmočju. In danes nimamo nobenega združenega fiskalnega stališča. Nobenega fiskalnega usklajevanja zaenkrat še ni predvidenega, vsi poskusi spodleteli in nobenega osrednjega proračuna nimamo. Kaj smo opazili v letih 2011, 2012, 2013? Smo opazili močno prociklično politiko. In države članice EU ne moremo prisiliti v to, da bi izvajala proticiklično politiko in se udeleževala to vrstne stabilizacije. Ta težava se bo še poglobila v prihodnosti, zaradi tega, ker se bodo povečali dolgovi. Ko je razmerje med dolgom in BDP-em visoko, potem lahko laže priti, pride do izpada na trgu. In vlade zato naprej izvajajo prociklično politiko. Kaj je predlog Evropske komisije v tem kontekstu? Prav tako predlagajo fiskalno zmogljivost, potem zmogljivost mehanizem za posojila, avtomatično sprožito, transfere in posojila, stabilizacijo naložbe skladno z proračunom EU. Potem pa imamo tukaj tudi previdnostne posojilne postavke znotraj ESM-a in EMF-a, potem zavarovalni mehanizem in pa pregled fiskalnih predpisov do leta 2025. Kaj smo mi predlagali 7x7, prav tako previdnosti in mehanizem za posojila, potem fiskalno zmogljivost, vendar pa v bolj skromni, skromni obliki. Gre za nekakšen rezervni sklad za deževne dne, ni celih ena odstotka BDP, potem avtomatičen sprožitev mehanizem, pogojevanost pri uporabi sredstev, gre torej za izdatke, ne varčevanje, ter nobene posojilne zmogljivosti. To zadnjo točko so sicer kritizirali. Danes očitno ne obstaja dovolj zaupanja, da bi zagotovili skupno posojilno politiko in tudi v primeru, da evromoče, celotno evromoče prezadane velika kriza. To ni privlačen mehanizem. Potem pa še reforma SGP z predpisom za izdatke. Ti predpisi nam bi nadomestili kompleksne predpise, ki jih imamo danes. Takšna pravila za izdatke naj bi bila bolj transparentna, bolj razumljiva za nacionalne in regionalne parlamente in veliko lažje naj bi jih bilo sprejemati na letni ravni na EU, v EU. In obena bi bilo to prilagojeno tudi proticiklični politiki v pozitivnem trendu. Potem pa še zadnji tematski sklop, fiskalna odgovornost v čem je težava, danes se soočamo s težavo. Pravilo no bailout, želeli bi si, da bi bilo to kredibilno, ampak če si želimo, da bi bilo to kredibilno, bi lahko prišlo tudi do, do vilovega sindroma. To je kriza nacionalnega dolga. Status quo, to pomeni, da klauzula no bail ni kredibilna. Nimamo torej sredstev za izredne razmere, vendar pa je to vedno na programe, torej nimamo nekakšne rezerve za vlade, imamo rezervo sicer za banke. Kaj pomeni v tem kontekstu? Nacionalne trgovinske banke torej de facto delujejo kot nekakšen umestnik. Odkupujejo torej nacionalne obveznice in to ustvarja tasne povezave med nacionalnim tveganjem in pa tveganjem ponovne denominacije zaradi pomankljive likvidnosti bank. Nekatere države članice si lahko nakopičijo veliko dolgov in zaradi tega prije tudi do pritiskov in vrednost zavarovanja, ki jo mogoče pripeti na likvidnost osrednje banke, se zmanjša in na strani fiskalne odgovornosti banke lahko pride do tveganja, da bodo tisti, ki imajo račune pri tej banki, odšli. To bi lahko sprožilo tudi prisilni izstop iz evroobmoča. Nacionalno tveganje je torej tesno vezano na tveganje de, ponovne denominacije in to je zelo nevarnost. Komisija v tem primeru predlaga zmanjševanje tvegen in ponovno uvedbo varnega premoženja. Naš predlog pa gre še en korak dlje. Ločevali naj bi posojilna tveganja, od tveganja ponovne denominacije, gre za diverzifikacijo izpostavljenosti bank, potem bi želeli na strani odgovornosti zagotoviti izvajanje evropske scheme za depozite, ki naj bi začela delovati že preden bi bila dokončno določena posojila in potem kako bi postalo možno prestrukturirati nacionalni dolg, bi uporabili OMT, Evropske centralne banke, s katerim bi nekako pokrili to možnost veganja. Prestrukturizacija dolga bi bila torej res zadnja rešitev v evroobmoču, do tega pa se ne bi To pa se ne bi sprožilo avtomatično. In zaradi tega mislim, da bi evroobmoče postajalo bolj odporno. To bi omogočilo Evropski centralni banki, da zauzame ulogo povezovanja evroobmoča popolnoma skladno s pogodbo. Najlepša hvala. Thank you very Najlepša hvala. Uh, Mr. Uh, Dr. Jorge, uh, no, prof. Gospod Federico Fabrini, profesor evropske zakonodaje iz Dublinske univerze. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospe in gospodje, veliko veselje mi, da sem v Evropskem parlamentu. Naslov moje predstavitve je fiskalna zmogljivost za evroobmoče in pa sicer ustavne perspektive in želel sem predstaviti pravne vidike, ko gre za vprašanja novega proračunskega instrumenta, znotraj tega okvira sem profesor prava EU. In dopolnil bom to, kar je povedala Anjes, govorila je sicer kot ekonomistka in mislim, da je predstavila močne argumente za fiskalno zmogljivost. Jaz pa bom skušal predstaviti nekaj komentarjev z pravnega vidika. Še posebej pa bom strukturiral to predstavitev v treh delih. Najprej bom predstavil to, kar so po mojem mnenju konstitucionalne osnove za razvoj fiskalne zmogljivosti v evroobmočju v kontekstu Evropske monetarne unije. Potem bom obrazložil, kaj so po mojem mnenju ustavni izzivi, s katerimi se moramo soočiti na poti naprej, če si želimo fiskalno zmogljivost, ki bo uspešna. In še tretjič, skušal bom zaključiti optimistično. Govoril bom o tem, kar so po mojem mnenju tudi ustavne priložnosti pri dokončanju fiskalne zmogljivosti v naslednjih mesecih in letih najprej prva točka, morbitna pravna podlaga za fiskalno zmogljivost. Kot sem o tem že pisal, mislim, da imamo jasno pravno podlago za razvoj proračuna evroobmočja. Kot veste, imamo člen 311 PDEU, ki navaja, da Evropska unija si priskrbi ustrezna sredstva za to, da lahko dosega svoje cilje in izvaja svojo politiko, ne da bi posegala v druge prihodke. Ta proračun se financira v celoti iz lastnih sredstev. In to določbo je treba povezati tudi z členom 113 PDU, ki pravi, da je to seveda močno ozadje za razvoj lastnih sredstev v namenu uporabe evropskega proračuna če specifično govorimo o proračunu evroobmoča, pa mislim, da imamo tudi nekatere druge določbe v teh pogodbah, ki bi jih lahko uporabili kot pravno podlago in na osnovi tega razvili nove proračunske instrumente. Specifično gre za tretji člen pogodbe EU. Evropska unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, pravi ta člen. In mislim, da je standardna razlaga tega izraza nekaj, kar zajema tudi proračunsko razsežnost. In seveda vemo, da pogodba od Lizbone naprej vključuje tudi še posebno pravno podlago za evroobmoče 136 PDEU. Gre za napoved institucionalizacije evroobmoča kot podkategorije EU v celoti. Kot strokovnjak za pravo EU bi lahko dejal, da če si razlagamo duh te pogodbe in zakonodaje lahko najdemo tudi samo temeljno načelo za osnovanje tega proračuna. Tako načelo demokracije kot načelo federalnosti in pa subsidijarnosti, vsa ta načela so zapisana v člen 10 in 5 PD EU in pa pogodbe EU. To upravičuje tak instrument. Eno načelo ustavnega prava je, da ko govorimo o tem, vključujemo tudi obdavčitev torej ni predstavništva brez obdavčitve, ni obdavčitve brez predstavništva. Gre torej za federativno razporeditev pristojnosti med Evropsko unijo in držav članice in mislim, da je razvoj fiskalne zmogljivosti bistvenega pomena, če želimo ločevati te pristojnosti. Fiskalna zmogljivost ni le pravno gledano izvedljiva na ravni EU, sam bi trdil, da je to pravno gledano tudi nujno potrebno. V luči tega Mislim, da je razvoj nove finančne zmogljivosti za ekonomsko stabilizacijo nekaj, kar se sooča z pomembnimi ustavnimi izzivi. In tukaj ne gre le za neke filozofske pomisleke, ampak gre za resne argumente, ki bi morali oblikovati tudi našo fiskalno zmogljivost. Soočiti se moramo s tremi izzivi, najprej izziv asimetrije, izziv soglasja in pa izziv predstavništva. S temi izzivi se moramo soočiti, to moramo premestiti, če se želimo uspešno fiskalno zmogljivost. Na kratko bi obrazložil še nekaj vidikov pri teh treh izzivih. Pri izzivu asimetrije bi se skliceval na naslednje dejstvo. Države članice EU, kot veste, so asimetrične v smislu velikosti, ekonomske moči, premoženja, položaja v poslovnem ciklu in tako dalje. In to seveda je imelo izrazit učinek na proračunske razprave znotraj EU. Države članice popolnoma vedo, ali so neto plačnice ali neto prejemnice znotraj evropskega proračuna. In Evropskemu parlamentu prav gotovo ni treba razlagati, kako disfunkcionalen ta sistem v kontekstu med državni transferjo. To smo videli tudi znotraj razprav za naslednji vešetni finančni okvir. Po mojem mnenju potrebujemo pri izgradnji finančne zmogljivosti nekakšen prehod stran, od sistema asimetrije držav članic, gre za sistem, ki se zanaša na transferje med državami kot vir financiranja in narediti korak proti drugačnemu sistemu, kjer fiskalno zmogljivost napajamo iz lastnih sredstev, torej Evropmuča in Evropske unije nasploh. Če ne bomo prekinili začaranega kroga med državnih transferjev, se bomo morali soočati z novim tveganjem, in sicer da bo finančna zmogljivost ogrožena zaradi dinamike, ki pa gotovo kolegica pozna bolje kot kdorkoli. Skrbi me torej za misel, da je mogoče zmogljivost razvijati le z ponovnim vključevanjem strukture ESM v okvir pogodbe. Če se bomo soočili z izjivom asimetrije in se premaklili v smer pravih lastnih sredstev in bomo tako pridobili tudi evropski proračun, potem pa se bomo soočali z drugimi izzivi, z novimi izzivi. To pa bo potem izziv soglasja. Skladno s trenutno pogodbo so vsa finančna vprašanja podvržena predpisom in pa načelom soglasja na svetu. Vsaka država članica ima pravico do veta glede sprejemanja političnih ukrepov na tem področju. In sistem, ki temelji na soglasju, seveda lahko vodi tudi v zaplete pri doseganju tega soglasja, težko je napredovati. Kaj lahko tukaj storimo? Seveda imamo določene instrumente v okviru trenutnih pogodb, s katerimi bi lahko minimizirali te težave, izrazito bi lahko okrepili sodelovanje in na osnovi tega bi države članice lahko ukrepale, ko vse države članice sveta niso pripravljene narediti koraka naprej. Je pa to tudi po drugi strani neoptimalno orodje. Davčna vprašanja ki jih rešuje le podskupina držav članic, zelo pogosto tak pristop ne more voditi v pozitiven rezultat. Pravno gledano dolgoračno, mislim, da bi bilo treba premustiti vprašanje soglasja pri proračunskih zadevah. To je vprašanje, o katerem smo se pogovarjali med zadnjo ustavno konvencijo in s tem se bomo morali še ukvarjati. Potem pa še zadnje, tudi če nam bo uspelo premustiti izziv soglasja, se bomo morali soočiti še z enim izzivom, na področju fiskalne zmogljivosti in temu tukaj enostavno pravim izziv predstavništva. Ni obdavčitve brez predstavništva in to velja tudi za kontekst Evropske unije. Evropski parlament mora biti enakovredno udeležen v ta proces. Ustavno gledano bi bilo demokratično popolnoma nespremljivo, če bi glede finančne zmogljivosti odločali brez vpliva Evropskega parlamenta. Naj povzamem. Uspešna fiskalna zmogljivost se mora izogniti zelo meddržavnih transferjem. Prav tako je treba premostiti težave zaradi veta, ki je podvržen interesom najmanj pro-evropskih držav članic in še zadnjič moramo zagotoviti tudi predstavništvo, torej glas predstavnikov evropskih državljanov. To je torej ta seznam ambicioznih izzivov, s katerimi se moramo soočati, ampak sam sem optimist, tako da vidim tudi določena okna priložnosti na poti naprej. In ironično, za nekoga, ki prihaja iz Irske, menim, da bi Brexit lahko predstavljal takšno priložnost. Zakaj? Odločitev Združenih kraljestva, da se omakne iz Evropske unije, bo ustvarila vrzel v financiranju v letem 2020 naslednjem večletnem finančnem okviru. Zaradi tega bo treba poiskati nova sredstva, nove vire za financiranje Evropskega proračuna in Evropski parlament je ravno prejšnji teden na plenarnem zasedanju sprejel dve odločitvi glede prihodnosti večletnega finančnega okvira, kar je bilo zelo ambiciozno v tem smislu. In še enkrat bi želel povdariti, da je to priložnost, ki jo lahko izkoristimo za to, da premostimo nasportovanje. Enostavno ugotovimo torej, da imamo to vrsev, ki jo je treba zapolniti države ne bodo povečale svojih prispevkov in zato moramo razvijati nove vire financiranja, na kar kaže tudi poročilo Monti. To je bilo objavljeno pred približno enim letom. Gre torej za financiranje prave fiskalne kapacitete za evropmoče. Poleg tega bi predlagal še nekaj in o tem se sicer še ne pogovarjamo veliko, ampak ko se bo Združeno kraljestvo omaknilo iz Evropske unije, bo to prisililo preostalih 27 držav članic, da se lotijo dolgoročnega procesa ustavnih reform. Pred nedavnim smo bili že priča takšni razpravi, ravno ko je Evropski parlament govoril o sestavi naslednjega parlamenta, o porazdelitvi sedežev. No, to je že nekaj takega, ampak potrebovali bomo še dodatne strukturne reforme, tudi potem, ko Združeno kraljestvo ne bo več del EU, torej nove ustavne reforme v tem smislu. Mislim, da je to priložnost, da se lotimo tudi teh strukturnih vprašanj, ki sem jih opredelil v predstavitvi prej. Obstajajo torej določeni razlogi za to, da smo optimistični, imamo tudi priložnosti na poti naprej in glede na to mislim, da realistično gledano katerakoli razprava o prihodnosti Evropske monetarne unije in pa o razvoju skupnega evropskega proračuna mora biti nekaj, kar bomo dopolnili tudi za drugimi razpravami o prihodnosti Evrope. Specifično gledano mislim, da bo pomembno, da govorimo o obrambni uniji. Morda bomo lahko premustili razkol med severnimi evropskimi državami in južnimi državami pri EMU, ampak mislim, da se vse države članice EU zelo dobro zavedajo tudi velikih geopolitičnih izzivov pred nami. Če se želimo lotiti teh izzivov, moramo razvijati tudi obrambno unijo in to bo zahtevalo skupni proračun neke vrste. Se upravičujem, da sem bil tako hiter, tako kratek, ampak tako kot vsak dober akademik bi želel na koncu še oglaševati moje delo. Gre za knjigo o ekonomskem upravljanju in po politiki Brexita. Tukaj lahko najdete nekatere dodatne pripombe. Najlepša hvala, profesor Fabrini. Zdaj pa dr. Jorge Núñez Ferrer iz. Cepsa. Izvolite. Najlepša hvala. O tem vprašanju sem razmišljal v kontekstu stabilizacije. Razmišljal sem o stabilizaciji in ulogi evropskega proračuna v procesu stabilizacije. Najprej se bom lotil tega vprašanja z popolnoma drugega vidika, preden se vrnem na vidik proračuna. Dolgo časa obravnavam tudi druga vprašanja, naprimer nacionalne bilance. Lahko si ogledujemo naprimer evropski proračun in najdemo tudi rešitve v evropskem proračunu. Sam pa sem odkril veliko potencijala tudi v nacionalnih računih držav članic. In uporabljal sem tudi Eurostat, ko sem reševal to državo. Fiskalna zmogljivost v evropski proračun uniji. Sami si to razlagamo tudi kot določen reaktivni instrument, instrument za odzivanje, ampak kot sem povedal, bi morali bolj razmišljati tudi o zmogljivosti za preventivo. Kako se lahko izognemo težavam, kako jih lahko oblažimo, te težave, s katerimi se soočamo po krizah, tako v preteklosti, s tem pa se bomo soočili tudi v prihodnosti. Ni dobro, da razvijamo le odzivne mehanizme, ampak moramo razviti tudi nekaj, kar nam bo preprečevalo razvoj tako slabe situacije mislim, da ne bomo poskrbeli za stabilnost tudi za šesterčkom ne in pa za specifičnim priporočili za države članice. Pogovarjam se s strokovnjaki iz celega sveta, iz Združenih držav, iz Nove Zelandije. Pogovarjamo se o nacionalnih računih, o pomenu nacionalnega upravljanja, ko gre za odpornost in stabilnost. In ugotovili smo, da obstaja zelo pomembna povezava med fiskalno zmogljivosti in nacionalnimi bilancami. In žal veliko držav po svetu to slabo obravnavajo. Prišlo je do precejšnjega izpada BDP-ja ravno zaradi tega, ker se finance slabo upravljajo na nacionalni ravni. Seveda bi lahko stvari izboljšali z mehanizmom za koordinacijo, ampak tudi to je veliko držav članic blokiralo to vedno v večji meri razumejo tudi predstavniki OECD-ja in IMF-a e in se želijo o tem pogovarjati. Ko sem se pridružil CIPS-u, e sem razmišljal o širši sliki, čeprav se mi je zdelo, da je to nekoliko dolgočasno, sem gotovil, da je to pomembno in tudi po letu sodelovanja sem še vedno v tej skupini. Tiste države članice, ki niso imeli dobrih bilanc, so pravzaprav spodkopavale z možnost preverjanja te fiskalne zmogljivosti. Grčija je na primer odkrila velik dolg, za katerega je pravila, da sploh ni vedela, da obstaja. Kreditni rejtingi še slabšajo težave, tudi dolgoročno. Potrebujemo nujmo, nujno reforme proračuna, ampak nekaj drugega. Oblikujejo se standardi za javne račune, za računanje transparentnost, ugotavljamo tudi, kakšne so zmožnosti držav članic, kakšna je vrednost njihovega premoženja in tako dalje. Vse to je zelo pomembno. Prosim, da pazite na to, da so nacionalne bilance v redu, da računi dobro delujejo. Portugalska mimo grede bo prva uvedla celovito reformo za celoten sistem javnih financ in to bodo storili zaradi tega, ker so zabredli v tako globoke težave, da pravzaprav niso vedeli, kakšne so vrednosti, kakšni so dejavniki, ki vplivajo na bonitetne ocene in tako dalje. Stabilnost se začne z dobrim nacionalnim upravljanjem, prosim, da pozivate države članice, da to vzamejo resno. Potem pa je treba razvijati tudi evropske instrumente, s katerimi bomo podprli stabilnost na nižji ravni čisto na hitro države članice imajo približno 50 odstotkov ekonomije v svojih rokah, odvisno od države članice. 48 odstotkov ali pa 46 odstotkov po vreču pred nekaj leti, to je leto 2015, nekatere države članice pa dosegajo do 58 odstotkov po vreču BDP. To je veliko denarja. Prav tako 45 milijard premoženja. čeprav države članice ponovadi predstavljajo le 15 v smislu delže tega. Tukaj sem prečrtal nekatere deleže, kot države članice ne poročajo o pokojninah in tako dalje. Nimamo torej ustreznih statistik in standardov, tako da ne moramo vedeti, kako je stabilnostjo na nacionalni ravni. Zdaj se bom vrnil na proračun, ampak to se mi zdelo tako pomembno, tako pogosto zanemarjamo to vprašanje. Ko me nekdo vpraša, kaj lahko storijo Evropska unija v času proračunske krize. No, najprej je treba gotoviti, kaj lahko storimo na nacionalni ravni, potem pa bomo razmišljali o evropskem proračunu. Torej, vlade so ključni akteri, vendar pa včasih še vedno razvijajo temeljnih instrumentov za upravljanje, za odločitve, za investicije. Namesto, da razmišljajo o letnem proračunu, bi morali razmišljati o dolgoročni stabilnosti in potem se tukaj dogaja tudi ciklično in proticiklično vedenje. Kako ste lahko proticiklični, če imate letni proračun in razmišljate o vsaki investiciji na čisto enak način v smislu izdatkov. Zdaj pa proračun EU in stabilizacija. Ali naj bi eh, proračun EU sodeloval pri stabilizaciji, jaz bi dejal, da eh, mora seveda eh, biti, eh, da moramo imeti ekonomsko eh, stabilizacijo, makroekonomsko stabilizacijo. Eh, EU proračun je majhen, je investicijski instrument in sedaj je pravzaprav soočen s težavo, da se mora izumiti na novo, se pravi. Eh, 30 let smo govorili o eh, prerasporeditvah, problema nismo eh, rešili in eh, sedaj želimo velike reforme proračuna. Že neposredna plačila smo težko reformirali in morda boste imeli vtis, da nisem preveč pozitiven, vendar stvari bo težko uresničiti. E, torej, e, proračun je tok, e, ni odziven, tu imamo omejene instrumente in sicer solidarnostni sklad, sklad za globalizacijo, vendar proračun se ne povečuje eh, tudi v krizah. Ne, kaj se zgodi, če se bo zgodila kriza v letu 2019? Ali boste vzeli denar iz prihodnosti, eh, ki ne obstaja, vendar vi denarja eh, ne morete pravzaprav predstavljati. Vi tudi iz preteklosti ne morete vzeti denarja. Se pravi, kakorkoli ravnate, ne morete predstaviti denarja. To so uh, problemi, ki jih moramo poštevati, če govorimo o stabilnosti. Potem uh, tu imamo tretji na, uh, nauk in sicer z evropskim proračunom lahko zagotovimo uh, ekonomsko stabilizacijo v omejenem obsegu. Uh, mi moramo tudi biti zelo previdni uh, glede uh, razdelkov, uh, kajti uh, uh, marsikaj uh, uh, obljubljamo pod določenimi imeni, pa teh. Uh, obljub ne izpolnjujemo. Eh, in dosti krat vidimo, da stvari ne delujejo, potem pride šok in včasih je bolje, da nimamo zavajojočih eh, imen razdelkov in eh, da ne obljubljamo preveč. Kaj lahko storimo? Eh, če si ogledamo naprimer makrofinančno stabilnost, eh, tu eh, vidite pač te različne elemente, ne bi vseh predstavljal, tu si lahko posneje ogledate. Naprimer tu imamo bilanco plačil za ne, neevrsko območje in podobno. Tu imamo še vedno določene marže v proračunu, vendar jaz mislim, da bi to moralo biti zunaj Eh, za primere šokov, bilančnih šokov. Eh, potem določena vprašanja treba razrešiti. Težko je, eh, spreminja se narava proračuna, potrebne pa so prave strukture. Eh, kakšno vlogo pa ima lahko potem evropski proračun. E, eh, nizko veseče sadje, e, to je seveda e, boljši instrument za stabilizacijo. ESIF, e, investicije morajo e, ustvarjati odpornost, e, treba je skrbeti bolj za ustvarjanje vrednosti kot za samo absorpcijo. E, se pravi, marsikaj je že narejeno, več pa lahko še vedno storimo. Eh, eh, tu imamo različne ukrepe, nekatere eh, podpiram, drugih ne, ne bi jih obravnaval posamično. Potem smo imeli še dokument Evropske unije za razmislek, kjer govorimo o evropskem sistemu za zaščito investicij, o evropskem sistemu za pozavarovanje za primer brezposobnosti, sklad za deževne dneve Eh, torej, to so stvari, o katerih moramo razmišljati. Eh, mi potrebujemo eh, boljši strukturni sklad ESIF, e potrebujemo schemo za, za varovanje za brezposelnost in potrebujemo sklad, ki je prav namenjen za deževne dneve. E, to je zadnja prosojnica. E, kakšna je, kakšen je sistem za zašito e, investicij? Tu imamo različne vprašanja, kakšen bi bil format le tega, katere finančne instrumente, kakšne določbe potrebujemo, Eh, za večletni eh, finančni okvir bomo kmalo dobili eh, predlog in ali bomo imeli te čudovite stvari v tem okviru. Ne vem, ali bodo to predlagali. Potem pa po zavarovanje za primer brezposelnosti. Tudi tega ne vem, ali bomo to dobili, zaradi tega, ker imamo različne sisteme po državah članicah. Slišali smo tudi, da teh stvari pravzaprav ne bi smeli imeti eh, v eh, proračunu. Potem pa sklada za deževne dneve, za eh, krizne situacije, za velike šoke. Vendar, kako velik ne bi bil ta sklad? Ali bo dovolj velik? Kaj pa, če ne bo zadoščal? Ali bomo lahko posojali sredstva? Vsa ta vprašanja so odprta. Proračun je seveda omejen in mi se moramo vprašati, kako to storiti, če ne bomo bistveno povišali proračuna in očitno ni eh, nobene volje v komisiji, da bi se proračun bistveno povečal. Eh, potem pa eh, proračun za evroobmočje, o tem pravzaprav ne bi govoril, zastavil bi samo eno vprašanje. Morda ne bi bilo dobro, če bi vse države članice uh, to podprle. Torej, uh, uh, pravzaprav jaz nisem za to, da ustvarjamo nek nov uh, proračun. Morda bi morali samo povečati uh, obstoječi uh, evropski proračun in pač pokriti tudi to področje. Potem pa kako je s kandidatkami za evroobmočje in podobno. Uh, Eh, morda eh, bi lahko eh, bilance za neevrske države tudi usta, vključili v ta sistem. Torej, tu bi seveda potrebovali veliko reformo evropskega proračuna in ne vem, ali je pravi trenutek za to. Sedaj ne bi predstavil vseh teh točki, točka, kaj bomo storili s tem enim odstotkom. To je veliko vprašanje. Ta en odstotek imamo za vedno. Eh, bil sem na sestanku, kjer so um, govorili skoraj da kitajsko eh, in mene je to res že jezilo, vendar taka je resničnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za ta realizem, ki ste ga posredovali. Vendar mi Eh, živimo v političnem okolju, ki ga poznamo, vemo, kakšna so stališča držav članic in težko je pravzaprav združiti eh, naše cilje. In mislim, da bi bilo sedaj prav, da slišimo mnenje komisije. Eh, Jose Leandro je tu in bo tudi povedal, Eh, kaj nam namerava predstaviti komisija v okviru eh, večletnega finančnega okvira. Eh, pričakujemo svežen, pričakuje, imamo velika pričakovanja, zavedamo se ovir. Morda lahko pravzaprav pokomentirate to, kar ste slišali. Torej, nas zanima, kaj prihaja. Prosim, beseda je vaša. Hvala. Uh, Hvala lepa, da ste nas povabili in da lahko pokomentiramo uh, to uh, temo. Mi smo veseli tega dogodka. To je pobuda, ki je skrajno pomembna za nas, uh, saj na ta način nadaljujemo razpravo o tej temi. Zlasti funkcija davčne stabilizacije, fiskalne stabilizacije je ključni element za dokončanje Eh, Evropske monetarne unije. Ta razprava seveda ne poteka v eh, brezračnem prostoru. Imeli smo več različnih eh, poročil v zadnjih letih kjer so zahtevali fiskalno zmogljivost za evro območjo in zlasti tudi funkcijo fiskalne stabilizacije. Potem smo imeli poročilo štirih predsednikov pod vodstvom predsednika Van Rompoja v letu 2011, potem pa Eh, poročilo petih predsednikov pod vodstvom predsednika Junkarja iz leta 2015 in potem smo pa še imeli dokument eh, komisije iz eh, prejšnjega maja in ne nazadnje smo imeli še resolucijo, ki jo je sprejel ta parlament 16. februarja lani in sicer na podlagi poročila Böge Peres. In ECB, eh, e IMF, e OECD so se tudi oglasili v zadnjem času in vsi so se zauzemali za eh, ustanovitev eh, funkcije za makroekonomsko stabilizacijo. Kar pa zadeva parlamentarno resolucijo, tu ste tudi zahtevali ustanovitev take zmogljivosti in sicer ob evropskem mehanizmu za stabilnost in brez poseganja v letega. Eh, fiskalna zmogljivost eh, naj bi eh, predvidevala konvergence, osredotočali bi se na investicije, proizvodnjo, socialno kohezijo, dobro upravljanje in druge dejavnike. Drugič, potreben je mehanizem, ki bo sposoben sprejeti asimetrične šoke, In tretji element te resolucije je naslednji. Eh, kos moramo biti tudi simetričnim šokom, eh, ki zadanejo več držav članic hkrati. Na samem začetku je resolucija zahtevala razvoj ESM-a eh, e in spremembo letega v Evropski denarni sklad. Saj veste, da med ekonomisti ni uh, uh, vedno soglasje, vendar evroobmoče potrebuje uh, centralno stabilizacijo. Zakaj je to tako pomembno za evroobmoče? Tu bom razložil preden uh, se osredotočim na elemente, ki smo jih mi predstavili lanski september. Uh, skupna denarna politika se lahko fokusira samo na agregatni eh, ravni, eh, fiskalna politika pa je decentralizirana in se lahko odziva samo na eh, šoke posameznih držav in sicer s pomočjo normalnih nacionalnih fiskalnih stabilizatorjev. To je v normalnih časih dovolj, ne zadošča pa takrat, kadar imamo večje makroekonomske šoke, kot smo to eh, videli v času krize. V takih situacijah eh, temu nacionalni fiskalni stabilizatori niso kos in so pod velikim eh, tržnim pritiskom. Spomnimo se Irske in Španije v letu 2008, ko ju je zadela kriza in oni so imeli fiskalno situacijo, ki je bila usklajena z našimi fiskalnimi pravili. Ko sta državi bili soočeni eh, s takim šokom, eh, pride do zloma. Eh, Eh, Naprimer, med letoma 2010 in 2011 je prišlo do zmanjšanja eh, BDP-ja za dva odstotka, zaradi tega je prišlo do eh, deficitov v proračunu in v programskih državah so, so imeli BDP celo zmanjšan za 16 odstotkov, eh, se pravi, tu je zelo velik eh, fiskalni šok. Prišlo je do tržnega pritiska in eh, večina držav se je odločila zelo hiter proces konsolidacije in to je privedlo do prociklične fiskalne politike. Temu smo bili priča v obdobju 2011-2015. Eh, fiskalna politika je v celotnem evroobmočju bila omejena, restriktivna, output je bil eh, pa negativen. Vse to je privedlo eh, tudi do povečanja brezposelnosti in tako naprej. Uh, Eh, in ZDA eh, eh, je svoj output po, so povečale že na, v letu 2011 na raven pred krizo. Evropska unija pa je potrebovala več let, da pride na raven pred krizo. To je bila posledica pomankanja stabilizacijske funkcije potrebni so bili specifični nestandardni ukrepi in investitorji vidijo v strukturi evroobmočja veliko tveganje, zloma. E, to tveganje je postalo e, e, vidno v času krize in zaradi tega je ECB eh, e morala ukrepati. Eh, vsi ti razlogi eh, so tudi povod za slabše rezultate pri nas kot v ZDA. Eh, razlog je tudi eh, to, da nimamo bančne unije in da nimamo ustreznih kapitalskih eh, trgov. Bili smo prepočasni, imamo enoten nadzor bank, potem enoten sistem za reševanje bank, nismo pa razpravljali naprimer o schemi zavarovanja vlog, nismo pa dovolj govorili Eh, o varovalnih mehanizmih in kratkoročno pa je treba razrešiti prav ta vprašanja. Mi potrebujemo popolno bančno unijo, na ta način eh, se bo tudi eh, izboljšalo eh, prevzemanje tveganja, eh, vendar to eh, ne bo dovolj. To, eh, ta delitev tveganja deluje prociklično v eh, primeru eh, šokov pa je stabilizacijska funkcija premajhna. Pri velikih šokih pa potrebujemo stabilizacijsko funkcijo eh, in zasebniki Eh, zasebni sektor raje prevzema tveganja, če tudi eh, javni sektor eh, nastopa na tem področju. Torej, prva obrambna linija mora biti delujoč kapitalski in kreditni trg. In zaradi tega moramo zaključiti bančno unijo in unijo kapitalskih trgov. Druga obrambna linija je zdrava fiskalna in strukturna politika, ki zagotavlja vzpostavljanje eh, eh, pufarjev eh, in eh, ki omogoča povečanje odpornosti na šoke. In šele v tretji liniji obrambe eh, je na mestu stabilizacijska funkcija. in zadnja uh, linija obrambe je ESM. Skupna stabilizacijska funkcija ni samo dober instrument za delitev tveganja, na ta način tudi lahko zmanjšujemo tveganja in sicer v celotnem območju. Na podlagi eh, izkušenj iz programov eh, vidimo, Eh, da je to nekaj, kar koristi tako eh, dolžnicam, kot tudi eh, državam, ki dajejo posojila. Torej, mi ne želimo stalnih transferjev, moralno tveganje se mora zmanjšati, ne želimo podvajati vloge ESM-a oziroma bodočega EMF-a. E e tu bi eh, eventualno tudi odpirali eh, eh, neevrskim državam. Potrebujemo jasne kriterije, zdravo finančno politiko in ta element naj bi tudi povečal spoštovanje fiskalnih pravil. Stabilizacijska funkcija bi morala biti vzpostavljena tako, da krepi spoštovanje fiskalnih pravil naj vam sedaj dam kratek pregled eh, nad eh, svežnjem iz decembra. Prosim, eh, da to preskočite. Mi poznamo decembrski svežen, nas zanima svežen iz maja. Saj moramo optimalno izkoristiti čas, ki vam je še na voljo. No, to, kar sem hotel povedati, je pravzaprav napoved tega, kar prihaja pozneje. No, mi smo na mizo dali eh, zamisli o vzpostavitvi stabilizacijske funkcije. Tu imamo tri komponente in sicer eh, likvidnostna linija iz eh, Evropskega denarnega sklada, ki lahko daje posojila, za katera jamčimo iz Evropskega proračuna. Drugič, druga komponenta je. Eh, podpora iz eh, evropskega proračuna in tretja komponenta je zavarovalni mehanizem, ki eh, temelji na prostovoljnih prispevkih držav članic. In ta tretja komponenta eh, je nekaj, kar lahko s časoma šele vzpostavimo. Eh, in kakšni. Eh, Eh, so kriteriji za sodelovanje in tudi za aktivacijo. Kot sem že povedal, dostop eh, do te funkcije eh, naj bi bil pogojen. Treba je izpolniti določene pogoje in samo države članice, ki spoštujejo ustrezen okvir nadzora v obdobju eh, pred eh, šokom bodo imeli dostop do teh eh, sredstev. Na ta način bi se izognili moralnemu tveganju in dajali bi dodatne spodbude za spoštovanje pravil. Kaj je mehanizem za aktiviranje? Tudi tega moramo unaprej določiti. Naprimer, Eh, tu eh, bi lahko na primer upoštevali tudi trende, dolgotrajne trende pri brezposelnosti eh, v državah članicah. Torej, če nekdo izpolni kriterije, bi moral dobiti avtomatsko sredstva. Torej, potrebno je upoštevati verodostojnost, saj stabilizacijska funkcija te vrste mora biti v stanju tudi, da posoja Mi bomo pripravili eh, predloge eh, maja. Mislimo, da je sedaj čas za eh, ukrepanje, pogajanja bodo težavna, vendar mi mislimo, da se tu odpira okno priložnosti in mi moramo v tem smislu tudi zaključiti monetarno unijo. Hvala lepa. Uh, um, Hvala lepa. Zelo preprečljivi ste bili glede eh, potrebe po tej stabilizacijski funkciji in očitno je pomembno, da to uresničimo. Prav gotovo se bodo tu zastavila eh, določena vprašanja, saj je eh, potrebno razmišljati tudi o levikosti vsega tega. ESM eh, e eh, je po mnenju gospoda Reglinga tudi eh, pomemben, je morda nek varovalni mehanizem. No, dobro. Začnimo s prispevki poslancev in poslank. Gospod Olbricht je prvi govornik. Je odšel. Toma tudi. Gospod Kölmel, prosim hvala lepa gospod predsednik opravičujem se ker prihajam iz nekega drugega odbora in zaradi tega nisem eh, slišal vseh eh, govorov kljub vsemu eh, bom spregovoril s to temo sem se intenzivno ukvarjal in priznati moram vse kar je bilo rečeno je v teoriji vredno razprave, vendar dolga leta smo bili priča prakse, ki kaže ravno nasprotno. Eh, mi seveda lahko tu naštevamo detajle, naprimer, da ESM predstavlja nekaj, kar so uvedli kot začasen element, kot eh, nenavaden ukrep, ki ga eh, potrebujemo samo v nenavadni situaciji in potem, eh, ko eh, Eh, je ta instrument eh, uspešen, ga odpravimo. Sedaj pa želijo ta ESM eh, prenesti v evropski proračun. Ne vem, kako je to možno. Očitno je nekaj šlo narobe. Sicer pa po drugi strani vedno slišimo, da je evro uh, uspešen, hkrati ga pa je treba trajno uh, reševati. To ni logično. Imamo številna pravila, imamo Maastricht in že leta in leta uh, Eh, eh, nihče ne šteje več, koliko krat Maastricht kršijo. To očitno nikogar ne zanima več. Mi lahko uvajamo pravila, kolikor hočemo. Imeli smo pravila za zaostritev. Ko smo jih morali prvič uporabiti, eh, so jih prezrli. Sklenili smo pravila za bančni sektor in takoj po sklenitvi teh pravil bi jih v Italiji pri banki De Paschi eh, morali eh, uporabiti in niso jih eh, uporabili. In sedaj govorite o tem, da boste sprejeli pravila, ki jih bodo vsi spoštovali in temu jaz ne morem verjeti. Na podlagi izkušenj je to očitno napačen pristop in tudi teoretsko gledano to ni pravilno. Logično je, če uvedemo nek zavarovalni sistem, da vsak, eh, ki eh, izkorišča to zavarovanje, da se tudi ustrezno vede. To je človeško, neodvisno eh, odkot nekdo prihaja. Če nekdo ve, da bo nekdo drug tudi plačeval, potem se oseba hitreje odloči za prevzemanje tveganj. Eh, torej, če želimo, eh, da države bolj spošujejo proračun, ne vem, kako bomo to dosegli. Mi imamo jasna pravila in sicer v pogodbi iz eh, Maastrichta. To moramo sprejeti, ne smemo sprejemati novih pravil, temveč izvajati, uveljavljati obstoječa pravila. Hvala lepa, gospod Hayes. Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ne bom komentiral odličnih eh, prezentacij zlasti eh, univerze iz mojega volilnega okrožja. No. Politik v meni pravi, da se nihče ne želi spremembe pogodbe in vi ste upravili eh, analizo o fiskalni zmogljivosti in očitno bi bila potrebna eh, sprememba pogodbe, vendar dvomem, da obstaja politična volja. Ne vem, ali je možno dobiti dovolj podpore za to. Potem pa še vprašanje eh, s, glede tega, kar je povedal gospod Njuneš Ferrer. Eh, govoril je o nacionalnih sistemih upravljanja. To je ključno vprašanje. Na to se nismo dovolj osredotočali. Eh, v sedanji arhitekturi eh, so interpretacije zelo različne eh, od države do države in mi potrebujemo skupne standarde eh, za sisteme upravljanja. Kako bi eh, Torej, govorili ste o tej prav posebni veri v en odstotek. Morda bomo morali zapolniti vrzel, ki bo nastala s Brexitom. In uh, v tem primeru bomo morali spremeniti to vero v en odstotek. Z veseljem bom to sprejel. No, v tem kontekstu. Ali ne bi morali uporabljati proračun za to, da dosežemo eh, večje sistematične eh, reforme javnega sektorja pri nas doma? ne samo zaradi proračuna, temveč tudi zato, da bi dosegli ravnovesje eh, na področju dobrega upravljanja. Proračun sam naj bi bil motor ki bo spodbujal reforme v javnem sektorju. Eh, vsaka eh, reforma javnega sektorja je sicer draga, vendar privede do sprememb, ki se jih mi želimo. Ali ne bi morali eh, proračune uporabljati za to, da dosežemo reforme v javnem sektorju, za to, da dosežemo te nacionalne cilje. Hvala lepa. Gospod Glesser gospa Glisar. Tudi Grisle. E, tudi jaz dvomim o tem, ali e, so te zadeve res ustrizne. Gre se bila tudi za um, moralen, moral hazard. Nemce, Nemci se vedno bojijo, da bodo morali plačevati za druge in da ne bodo imeli vpliva na ukrepe tu, ko tako prijazno sedimo skupaj, vas želim vprašati, kako ocenjujete ukrepanje Evropske centralne banke. Ali mislite, da smo s tem problemom deloma rešili ali je šlo samo za neko upravljanje teh problemov? Ne vem, kako naj prepričam voljivca o tem svežnju, ampak Dobro, tu se bomo še nič nečesa spomnili. To je bil prvi kompleks vprašanj. Drugo pa je povezava med proračunom EU in evroobmočjem. Želim vprašati komisijo, kako eh, vidi strukturne sklade v prihodnosti in kakšne ukrepe predlaga komisija, da bi odpravili to, da države, ki dobijo denar, lahko z denarjem počnejo karkoli v okviru uredbe, pri čemer je ta uredba zelo raztegljiva. Ta neuključitev proračuna EU v te načrte se mi zdi skrb zbujajoča in zato vas sprašujem, kaj predlagate za prihodni proračun EU pri čemer je treba upoštevati, da gre pri proračunu za soodločanje in mogoče vse inštitucije nimajo istih ciljev. Mogoče bo to ministrstvo za gospodarstvo ne bodo za to ali odbor regij, ministrstvo za gospodarstvo um, so pač izdajale denar sedaj po lastni volji, torej v bistvu trčijo različne ideje druga na drugo in želim vedeti, kako eh, boste rešili te konflikte. Hvala. Gospod Murasan je na vrsti naslednji. Hvala. Mm-hmm. Hvala. Jaz sedim tu v kutu. Imam tri vprašanja našim govornikom. Kakšno povezave bo, vidite med fiskalno zmogljivostjo Eh, in prihodnim proračunom in povezavo sedanjem proračunom. Kaj ti v odboru za proračun nas skrbi predvsem enotnost proračuna? Predvsem v preteklih letih smo videli skrbniški sklad za Afriko, instrument za begunce, za Turčijo in tako naprej. Vse to je zunaj proračuna in enotnost proračuna nas skrbi. Drugo vprašanje je velikost takšne eh, fiskalne zmogljivosti in kako jo financirati povedati. V nekaterih predstavitvah so bili elementi tega. Mogoče bi lahko kaj več povedali o tem, koliko denarja bi eh, predvideli za to in kakšen bi bil vir financiranja in kakšno vlogo vidite v parlamentu pri upravljanju takšne fizikalne zmogljivosti ali pro, eh, proračuna eh, za evropmočja. Evrop Hvala.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 Zelo sem vesela, gospod Nunes, da ste omenili bilance in eh, tudi upravljanje sredstev in obveznosti. Vendar imamo vedno težave z oceno nefinančnih sredstev in moramo sporočiti državam članicam, da moramo upravljati sredstva tudi eh, če je tam nekaj elementov nefinančnih sredstev. In pomembno je, da vidimo um, kako se to razvija v posameznih državah, kajti to je seveda del trajnostnega razvoja. Ampak vaše sporočilo je zelo pomembno, kajti rekli ste, da z majhnim evropskim proračunom ne moremo rešiti vseh problemov in potrebujemo sinergije z nacionalnimi proračuni. In kako zagotoviti to sinergijo z nacionalnimi proračuni, predvsem, ko govorimo o proračunski zmogljivosti tako kot eh, so že vprašali kolegi, rekli ste, da en eh, odstotek je neke vrste religija. Eh, komisija predlaga 1,1x, Evropski parlament pa predlaga 1,3 se pravi, da očitno potrebujemo povečanje, ampak to zadostuje za proračunsko zmogljivost. In potem smo slišali tudi profesor Agnes, ki je rekla, da naj bi ta fiskalna zmogljivost se bolj osredotočila na evroobmočje. Vendar še vedno ne moremo imeti močnega evroobmočja z močnimi državami zunaj evroobmočja, ki konvergirajo z evroobmočjem, kajti imamo skupen notranji trg in ne moremo krepiti notranji trg notranjega trga, kar pa je pomembno tudi za države v evroobmočju, vse je med seboj povezano. Torej, kako ravnati z vsem tem? Pa še eno vprašanje za profesorja Fabrinja. Omenili ste, da naj bi preprečili um, transferje med državami. Ali menite tu um, za vse vrste transferjev ali za pogojne, brezpogojne transferje, mogoče bi lahko kaj več povedali o tem? <clears throat> Hvala, Pervanš Perez. Hvala. In govorila bom francosko. Hvala za vse prispevke. Želim postaviti dve vprašanje ali tri. Klaus Riglink je rekel, eh, da sedanja pravila dovoljujejo, da s smo kos simetričnim šokom, da odgovorimo na simetrične šoke, kar se je videlo 2009 in 2010. Agnes eh, Benesikeri je rekla, da eh, so bila zadostna pravila in da ne potrebujemo eh, nekih velikih dodatnih proračunov jaz eh, v bistvu ne vidim te zgodbe enako. Um, če ni eh, dovolj manevrskega prostora 2009-2010, je temu tako bilo, ko je prišlo do teh simetričnih šokov in to je vodilo do tega, da je komisija oziroma da je uh, smo tudi sami še zaostrili potem to krizo 2011-2012. Očitno ta pravila niso tako dobro delovala. Potem, kar zadeva idejo, da eh, in sicer je vprašanje za gospoda Nunesa Ferrera, da države članic, vi ste rekli, da morajo države članice upravljati lastni proračun. Strinjam se, um, pri Grčiji je bilo tako, da ko so poslali tja delovno skupino, da jim razložijo, kako upravljati eh, javne finance in proračun. Ampak um, moramo iz tega povzeti lekcije, se pravi, da Eh, pra, pravila upravljanja ispak stabilnosti niso dobra, da nimamo pravih kazalnikov eh, in da ne nadziramo pravih elementov v finančni politiki držav članic in da moramo biti seriozni z idejo, da mora proračun EU eh, podpirati to fiskalno zmogljivost držav članic, administrativno zmogljivost, administrativna zmogljivost, ki jo financira Evropska unija za države članice. Svet to vidi kot veliko nevarnost tudi korupcije. Kako um, rešiti ta to težavo, na katero ste tudi opozorili. Gospod Kraus Riesling, želim postaviti vprašanje v zvezi z funkcijo stabilizacije. Ne vem, ali je eh, to, kar je bilo napovedano strani komisije, to, kar nam bodo po, predstavili uradno maja, če potem je v redu, e, torej generalni direktori, komisari in tako naprej, videli bomo, ali se bodo vsi strinjali, ampak če bo tako, potem bo ESM imel določeno vlogo, dinamično vlogo in kako vidite eh, razvoj eh, te inštitucije v tem okviru. In še dve točki želim omeniti. <clears throat> Če bi bili v idealnem svetu in večina govornikov bi eh, priznala, da je najboljša funkcija stabilizacije nizka brezposelnost. Rajn Böge in tudi mi se, in jaz se nisva mogla dogovoriti glede tega. Ampak če ne upoštivamo različnih ovir, če vprašamo strokovnjake, ali je ali ne bi bilo tako, da je bi nizka brezposelnost bila najboljši okvir za stabilizacijo. Ehm, če spremenimo ESM v sklad, potem eh, bo Eh, gotovo se vsi s tem ne bodo strinjali. Um, ampak to ne pomeni, da uh, enostavno lahko kopiramo em, um, mednarodni denarni sklad v evropski denarni sklad, kajti okoliščine so različne, stopnja integracije. Eh, eh, torej ekonomska politika, torej mednarodni denarni sklad ne pokriva enakega področja kot mi, torej pri nas smo bolj povezani. Potem gre seveda eh, tudi kako se, se ocenjuje položaj držav v okviru mednarodnega sklada ni enak, kot bo izgledala ta ocena pri nas. In v Evropi imamo eh, nadzor nad finančnimi trgi okrog Evropske centralne banke, eh, SSM in ECRB izvajata to nalogo. Torej, če uporabimo isto ime, ne sme nastati vtis, da eh, bo tudi funkcija popolnoma enaka. Eh, Eh, tudi to moramo upoštevati v tej zelo pomembni razpravi. Hvala, Rena Böge. Ja, Hvala. Um, seveda sem tudi jaz um, tu in tam popustil v tem skupnem delu, ampak če se ogledamo današnjo razpravo, potem je to bilo poročilo, eh, ko, eh, v katerem smo opozorili na pomembne točke in sicer malo pred drugimi. Želim nekaj povedati. Pred 14 dnevi sem bil na prireditvi z eh, industrijskimi in trgovinskimi zbornicami in sicer eh, Nemške in Danske zbornice so bile tam in kolega eh, strokovnjak je zaradi sosedstva z Dansko eh, Eh, rekel, da primer Danske kaže, da delujoč notranji trg pravzaprav ne potrebuje skupne valute. Jaz sem letnik 51 in sem doživel 70 leta in sem videl, kakšne turbulence, valutne turbulence smo imeli v državah članicah takratne Evropske skupnosti. Devalvacija, um, in tako naprej z velikimi tveganji, prelomi in to je bil potem, eh, bila podlaga za nadaljne načrte. Mogoče ta primerjava ni povsem ustrizna, prej sem govoril o proaktivni politiki. Glede na upravljanje migracijskih izzivov smo pri reformi azilnega svežna 2010-2011 Zaradi trdobratnosti nekaterih držav članic, ki niso hotele vzpostaviti kriznega mehanizma, tudi moja država članica in Francija sta se branili eh, vzpostaviti skupno um, varovanje meje v okviru um, razprave o Lizbonski pogodbi, to so zavrnili in so rekli, da tega nočejo. In če potem pride do nenadnih dogodki, dogodkov v globalnem svetu, um, dogodki, ki vodijo do tvegan, potem nismo pripravljeni na to um, imamo uh, e, instrument, plačilno bilančni instrument za države, uh, ki niso države članice evroobmočja in smo mislili, da bo to vse funkcioniralo. Vse mora postati bolj vodotesno in zato moramo poskrbeti za to in svetu zunaj moramo signalizirati, da smo odločni in da želimo vrednote in načela, in sicer notranji trg, valuta, skupna valuta, da to želimo braniti. Eh, vse ostalo je izjema. Če nekdo ni v skupni valuti, je to izjema. To sem hotel povedati na začetku. Potem, ko je govorila Pervonš, se mm, mi je porodilo vprašanje za gospoda Riglinga in sicer v zvezi s fiskalno zmogljivostjo. Očitno um, obstaja različ, različni modeli, kako to financirati. Iz proračunskega vidika bi rekel, seveda je to možno, bi bilo možno s prispevki držav članic. Um, Um, <clears throat> torej, da so to um, dodeljeni prispevki zunaj proračuna, s tem bi vključili v odgovornost tudi nacionalne parlamente, Eh, tako bi se okrepil parlamentarizem na vseh ravnih, tudi nadzor eh, bi bil v rokah tudi Evropskega parlamenta. Potem model zavarovanja je bil naveden v poročilu pred enim letom. Smo kot eh, predpostavko dejali, torej nismo se sicer dogovorili glede brezposlenosti, ampak rekli smo, da mora imeti tak sistem jasne predpise o vračanju denarja v teku časa. Treba je določiti obseg takega instrumenta in to mora biti tudi proračunsko neutralno. To je bil kompromis, za katerega smo se dogovorili in eh, kjer smo želeli pojasniti, da si želimo stabilne razmire. Sedaj pa tako eh, pri tem, kar je povedal gospod Regling, vidim, ker on vidi kot možnost tudi eh, kratkoročna posojila ESM z eh, lažjimi pogoji. In če si ogledam potem izvedensko mnenje 14 eh, znanstvenikov, je v tej formulaciji ehm, so vključeni tako prispevki držav članic, kot tudi model zavarovanja, kot tudi možnost uporabe ESM-EMF potem gre seveda tudi za pogojevanje in to piše tudi v poročilu in sedaj gre za priporočila za posamezne države. Pri prihodnem oblikovanju strukturnih skladov bo to igralo določeno vlogo pri kohezijskih skladih tudi, torej da se moramo koncentrirati na ključne točke, trajnost na stabilnost v, eh, eh, na področju monetarnih zadev in v gospodarstvu. In gospod Norris Ferreira je govoril o upravljanju proračunov v državah članicah. Če bi od vseh držav članic to zahtevali, bi odprli velik nov sod, ampak zdi se, da je to potrebno. In zato sem že pri naslednjem vprašanju, ali to, kar smo zapisali v poročilu o kodeksu konvergence z določenimi pogoji, Eh, tudi z ustriznim proračunskim upravljanjem izhodišče in mogoče bi eh, to vendarle morali omeniti tudi tu. Jean Artui. Jean Artui. Hvala, Roberto. Uh, nisem bil tu um, v prvi uri in zato se opravičujem, ampak imel sem nujno drugo obveznost. Hvala, da me je zastopal gospod Muresan. Tu gre za zelo pomembno vprašanje in sicer upravljanje evroobmočja. Uh, imamo enotno valuto, da bi bili tudi konkurenčni. Uh, ampak sedaj vidimo določene nevarnosti tudi za notranji trg. Uh, um, um, brezposelnost se um, lahko poveča. Torej, eh, imamo Evropsko centralno banko, um, ampak eh, gospodarsko upravljanje smo prepustili državam članicam. Um, imamo enotno monetarno um, um, politiko, po drugi strani pa nacionalne gospodarske politike. In tako kot uh, funkcionira v ZDA, pri nas ne funkcionira. In zato bi eh, morali to nekako rešiti tudi s postavko v evropskem proračunu. Ampak tam, kjer nimamo um, mehanizma za finančno stabilnost, eh, kjer je manjkal kapital, eh, niso države članice 28 držav, ki so sodelovali pri reševanju, temveč države evroobmočja tam, ko je manjkal denar v mehanizmu za stabilnost, so bile države članice evroobmočja, ki so skočile in to seveda ustvarja posebno odgovornost, ki nas mora ki mora privesti tudi do večje um, trdnosti pri upravljanju. Um, torej, spostavili smo pomoč za Grčijo, um, ampak treba je opozoriti tudi grške kolege, um, um, um, ki preganjajo um, strokovnjaka za statistiko, ki je opozoril na določene napake. Torej, moramo predstaviti javne račune. Um, um, mislim, da moramo biti tu in tam bolj strogi. Um, gospod Džordžu se je moral skriti v Washingtonu, da ga niso zadele sankcije grške jurisdikcije. In kakšna je, kakšn je lahko vloga Evropskega parlamenta? Torej, pogodbe nam, nam obvirajo, da bi šli v to ali drugo smer. Ampak moramo povedati, kaj se lahko vzpostavi. Um, treba je predvsem tudi pritisniti na predsednike držav in vlad, da se spremeni pogodba, če je potrebno. Torej moramo imeti idejo o tem, kakšno bi lahko bilo upravljanje tega evroobmočja. In eh, še vprašanje za Klausa Reglinga. Prebral sem si njegovo besedilo in tu se mi zdi nekaj zelo zanimivo in sicer eh, nas spodbuja o tem, da bi razmišljali o skupnih o javnih dobrinah. Eh, in tu to je naprimer zaščita zunanjih meja, sistem skupne obrambe ukrepi za okolje oziroma za podnebje in če vključimo javne dobrine v evropski proračun, ali ne bi bil čas, da eh, zato, ker eh, države članice na nacionalni ravni ne morejo učinkovito eh, ravnati s tem. In države članice bi lahko um, izdatke, ki so predvideni v nacionalnih proračunih za te um, za te namene bi eh, lahko pač preusmerili v evropski proračun in bi na ta način dosegli napredek. Hvala, tudi sam imam nekaj vprašanj za govornika in sicer. tu vlada široko soglasje, da imamo veliko orodij, ampak to, kar manjka, je orodje za eh, makroekonomsko stabilizacijo za soočenje z asimetričnimi šoki. Eh, gospod Rigling in tudi predstavnik komisije sta govorila o tem. Tako kot Peranč želim se odzvati na to, kar je povedal gospod Rigling, da imamo manevrski prostor pri simetričnih šokih, to smo pokazali leta 2009 in 2010. Ampak zanimivo je to, kar se je zgodilo 2011 in 2012, kjer smo eh, pravzaprav eh, bolj ustvarili šok, kot pa da bi ga absorbirali. In sicer zato, ker nismo imeli preventivnih sredstev in zaradi kombinacije dovila, torej tu gre za dovil, eh, torej tveganje redenominacije. Ne smemo pozabiti, torej kombinacija dovila in prociklične fiskalne konsolidacije je bil eden od dejavnikov skupaj z nižkimi, nizkimi prihodki za sprožitev druge recenzije. In zato smo se tu odlepili od ZDA. Šok in okrevanje in potem se eh, v ZDA stvari pozitivno razvijajo, pri nas je pa eh, ponovna recesija, zato ker eh, pač nismo imeli pravnih sredstev. Torej gre za fiskalno konsolidacijo in um, um, mi smo um, pač um, namenili veliko denarja in opozorili na to, da je pomembna fleksibilnost, ampak um, Eh, to je pomenilo preobremenitev tudi monetarne unije. Če bi imeli preventivne, preventivna orodja, bi lahko preprečili tako dizaster dobila, kot tudi varčevanje, pa tudi um, um, monetarno politiko oziroma um, to, da smo preveč um, fleksibilno um, videli to monetarno politiko. Ampak um, vidim predvsem dve um, točki, ki sta pomembni. Um, če želimo preprečiti učinek dovila, je bistvenega pomena, da vzamemo ven vse, kar lahko ustvari preventivni stres na trgu. Tudi če naj bi s tem ustvarili večjo tržno disciplino, ki naj bi vodila do izboljšav. To je eh, tudi eh, stališče štirih eh, ekonomistov, ki so pripravili poročilo, ampak eh, meni se to ne zdi prepričljivo, ker gre za neke vrste eh, poravnavo med eh, večjim nivrskim prostorom za države članice in fiskalno disciplino. Mislim, da bi moralo biti ravno obratno in da bi morali vzpostaviti večjo konvergenco in um, spodbude in tudi pogoje. Um, če komisija ne bi pri, torej, um, če govorite o tem, da morajo ta pogajanja potekati bolj urejeno in da morajo biti predvedljiva. Kaj to pomeni? Mi že imamo možnost prestrukturiranja državnih dolgov eh, in napaka bi bila, če bi to bilo obvezno. Um, in tudi ta eh, komunitarizacija dolgov eh, ni spremljiva za nikogar. Ampak eh, res je, da potrebujemo bolj urejen postopek, ko je potrebno prestrukturiranje. Ampak kje vidite razliko med predvidljivostjo in nečem, kar se kar je self-fulfilling, se samo izpolnjuje. Potem drugo vprašanje gospod Rigling, govorili ste o možnosti, da bi ESM um, imel f, um, um, mehanizem, torej fiskalni mehanizem, um, to je seveda obetavno, um, če, bi, če ne bomo poved, povečali proračuna, um, ne vem, ali bomo zagotovili funkcijo, uh, za katero smo Eh, ugotovili, da je potrebna s temi številkami. Eh, torej, ne vem, ki, od kje vzeti denar. Morali bi um, oklistiti vse druge programe. Vidim nekako vrzel med radikalno um, izvedbo analize komisije. Um, malo se bojim, kaj se bo zgodilo. torej, če imamo tako funkcijo v proračunu, eh, to je lahko za države, ki sodelujejo, to je neke vrste varovalni mehanizem strani ESM. Ampak ali to ne zahteva, da moramo integrirati ESM v eh, pravni okvir Unije? Ne vem, ali se bo to zgodilo, države članice najprej želijo govoriti o vsebini in potem šele na koncu naj bi odločili o tem, ali se uporabi 355 ali ne. Mi niti še nismo do... Torej, komis, to je bil predlog komisije, ampak v bistvu se te priprave še ne uradne uh, Eh, zdaj sedila na ravni evroskupine ali na medvladni ravni. In mislim, da se moramo odločiti in torej mislim, eh, postop na vzpostavitev takšne funkcije skupaj z drugimi proračunskimi funkcijami. In tudi, če bomo prišli do 1,3, tudi s to višjo številko eh, moramo zagotoviti marsikaj meje, strukturni sklad kmetijstvo, raziskave in še to, tudi z 1,3 bi to bil velik izjiv. Potrebujemo tak varovalni mehanizem. Ampak jaz vidim Eh, edino možnost v integraciji ESM v pravni okvir EU. Veliko vprašanje bilo za naše govorne gospod Rigling, ali želite začeti? Start, uh, Najlepša hvala z veseljem. Imam na voljo eno uro. Ne, bom skušal to čim prej obdelati kar nekaj različnih vprašanj. Smo slišali, gospa Gresla je poprašala o moralnem tveganju. Osebno ne vidim nobene težave s tem, sploh v povezavi z programi ESM-a. Načelo pogojevanosti je zastavljeno tako, da bi preprečili več tvegan. Nekateri pravijo za pogojevanost, da je preveč stroga. Prav gotovo je mogoče predstaviti take argumente, ampak bodimo čisto jasni, nobena plata verjetno ne bo zaprosila za posojilo ESM. No, ne vem, to bi sam popolnoma izključil. Tudi, ko govorimo o možni fiskalni zmogljivosti, mislim, da potrebujemo nekakšna merila v smislu pogojevanosti ali pa izpolnjevanja teh kriterijev, če želimo to obravnaviti. Predlagam, da se ne pogovarjamo o to vrstni politiki danes tu, če ne bi potreboval več ur za to. Več pa se je povprašalo o fiskalni zmogljivosti, to je seveda glavna tema današnje razprave, kakšna povezava med evropskim proračunom in takšno fiskalno zmogljivost, kakšen ne bi bil obseg tega, kateri ne bi bili viri tega. Seveda pa se tukaj poraja tudi vprašanje organizacije takšnega mehanizma. Lahko si zamislimo različne urodje za doseganje ciljev makroekonomske stabilizacije, več ste jih omenili tukaj, lahko bi imeli sklad za državne dneve, nekaj, kar je treba najprej zbrati, potem bi lahko imeli tudi dodatne dojatve ali pa prispevke za brezposelnost. Tukaj gre torej za nekaj dodatnega, potem posojilne dojatve mehanizme za države članice, ki imajo posebne težave. Sam sem ekonomica, to se mi zdi zelo zanimivo, ampak v politični razpravi to ponavadi tako je zatrejo. Potem pa še nekaj kratkoročnih možnosti. Verjetno bi potrebovali bolj kratkoročne instrumente ESM, kjer ne bi zagotovili posojil za 20 ali 30 let, ampak morda za 4, 5, 6 let. Posojila pa bi se potem odplačala v politično bolj uresničljivem ciklu bi se pa lahko pogovarjali tudi o nekakšni schemi za boljše zaposlovanje. Tudi to bi bilo mogoče, imamo izpolnjenih kar nekaj predpogojev. Potem pa še nekaj, kar je pomembno v smislu povezave med evropskim poročilom in pa fiskalno zmogljivostjo. Kako si sam razlagam to vrzel, o kateri sem govoril na začetku? Obstaja torej vrzel v smislu tega, da potrebujemo zmogljivosti za zagotavljanje stabilnosti in soočanje z asimetričnimi šoki. No, to pa ne more izhajati iz nacionalnega proračuna, zato potrebujemo evropski proračun. Je pa to nek sklad, ki ga potrebujemo ali za državne dneve ali pa v okviru ESM. To je nekakšen sklad, ki se veliko let naenkrat ne uporablja, ampak potem, ko pride do šoka ali pa do razhajanja v gospodarstvih različnih državah, članicah evromoča, potem ta sklad potrebujemo. Zato to ni letni sklad. V tem smislu se ta sklad precej razlikuje sploh pri financiranju. In veliko lažje stvari izvajati, če tega ni treba obnavljati vsako leto. Mislim, da sem zdaj v tem kontekstu odgovoril tudi na vprašanje gospoda Belgeja, potem pa še simetrični šoki. Več se vas je sklicevalo na to, kar sem povedal, in sicer, da ne vidim nobene potrebe potem, da bi ustvarili zmogljivosti za soočanje s simetričnimi šoki. To je vezano na našo razlago dogodkov v času med letom 2008 in 2015 približno. V osnovi nismo imeli prociklične politike, Nekateri ste trdili, da smo se vedno zamišljali, zamišljali prociklično fiskalno politiko, to ni res. Po smislu odzivanja na globalno finančno krizo smo se odzivali izrazito proticiklično na fiskalni strani. Glede tega smo se dogovorili na ECOFIN-u, na G20. In prišlo tudi do premika v evromočju od 0,5 odstotkov do 6 odstotkov. evroobveznice pa so se zvišale za 35 odstotkov. Če bi se izvajala prociklična politika, bi se verjetno to znižalo. Moramo biti previdni glede interpretacije dogodkov. Prav tako se ne bi mogel strinjati z nekom, ki se ne morem ponovadi, s katerim se ponovadi strinjam. Dejali ste, da je bili, bila ZDA že leta 2011 na ravni BDP pred krizo. Evropska unija pa štiri leta pozneje, no to ni čisto res. Rast prebivalstva v Združenih državah je bistveno večja kot v Evropi za približno 5 odstotka na leto in to je treba upoštevati tudi pri izračunu BDP per capita. Gre za primerjavo razvoja življanskega standarda v povprečju in potem so te primerjave zelo, zelo drugačne. Združene države rastejo oziroma morajo rasti za pol odstotkov več na leto, zato da imajo lahko enak življenjski standard kot v Evropi. Moramo biti previdni pri to vrstih primerjavah. Evropi ne gre tako slabo, slabo nam je šlo v času obeh kriz. To je bila glavna razlika, oni so doživeli le eno krizo, mi pa dve. Je pa zelo spodbudno zdaj, da od leta 2016, pa tudi v letu 2017, v letu 2018, naj bi bila gospodarska rast BDP per capita večja kot v Združenih državah. Štiri leta zapora, to je seveda dobro, saj jih moramo ujeti, ampak situacija ni tako slaba, kot ste to predstavili. Zdaj pa še pripombe gospoda Artuje, njegova vprašanja. Strinjam se z vami, da če se stvari prenaša iz državnega proračuna v evropski proračun, potem je treba s tem povezati tudi financiranje, čeprav vprašanje, to ne bo rešilo vprašanja deficita in dolga. Potem pa še gospod Gualtieri. Ponovno so se zazrli v čas obeh kriz, ki smo jih doživeli. Mislim, da je težko ločevati fiskalne učinke od učinke dovila, kot temu pravite. Sam sem govoril o potrebi potem, da moramo prestrukturiranje dolga narediti bolj predvidljivo in transparentno. Namen tega je bil ravno to, da bi se izognili učinku dovila. Zato sem želel opredeliti nekakšen okvir, ne govorimo o mehanizmu, gre za okvir brez avtomatičnih mehanizmov, tako da bi vsi lahko vedeli, kaj se bo zgodilo v določenih okoliščinah. Takšnega mehanizma zaenkrat nimamo. Situacija se je izrazito spremenila od začetka krize. Celotna bančna problematična na Irskem se je preložila na breme nacionalnega proračuna. Takrat ni bilo dobenega dogovora glede vključevanja zasebnega sektorja, potem pa se je to zgodilo. Razprava je trajala predolgo, leto in pol, preden smo prišli do dokončnih odločitev. Sprejeli smo nekakšne ad hoc odločitve in mislim, da bi bilo veliko bolje že vnaprej se dogovoriti glede tega, kaj ne bi se dogajalo v specifičnih okoliščinah. Ko bo v prihodnosti nekdo prosil za posojilo iz ESM-a, bo torej ESM upravila analizo vzdržnosti dolga. Če bo prišla do sklepa, da bi se lahko pojavila težava zaradi nelikvidnosti, potem ne bo prišlo do prestrukturiranja. Po mojem mnenju, prestrukturiranje vedno negativno posega v pravice intelektualne lastnine. Če pa gre za vprašanje solventnosti, potem je pa to potrebno. Ampak tudi v tem primeru je treba opraviti poglobljeno analizo. Na to pa še določbe za kolektivne ukrepe, ti so bile okrepljene enkrat leta 2012, imamo tudi dobre predloge v obravnavi, ki pomenijo korak naprej. Na ta način bi lahko blokirali to vrstno prestrukturiranje in prav tako naj bi se udeleženci zbrali ob omizju ter našli rešitev, ki bi bila pravična za vse. O tem sem govoril, ko sem govoril o okviru za prestrukturiranje nacionalnega dolga in to sem povdaril, gre za okvir in ne za mehanizem, o katerem smo govorili na IMF-u pred 15 leti. Na to bi bila pripitna številna pravila, vendar pa gre tukaj za nekaj drugega. Gre za bolj predvidljiv mehanizem, ki bi dobro dopolnil to, o čemer se pogovarjamo danes, to pa je fiskalna zmogljivost. Hvala. Izvolite. Najlepša hvala za vse te pripombe čisto na hitro. Šest točk sem si zapisala. Najprej povezava med evroproračunom in pa proračunom evroobmoča. Mislim, da je bistvenega pomena pri obeh proračunih povečevanje tveganj. Živimo v vedno bolj negotovem svetu in zato se po mojem mnenju pojavlja potreba po več alternativah za proračun. To velja tudi za evropski proračun. Uh, Videli smo, da potrebujemo več manevrskega prostora znotraj evropskega proračuna, zato da se lahko soočamo z nepredvidenimi dogodki. In to je tudi temeljni namen morebitnega proračuna evroobmočja. Ne bom se zapletala v razpravo, ali je treba to usklajevati z proračunom EU ali ne. Pomembno pa je to, da če si želimo omejen obseg tega proračuna, se moramo sredotočati na večje šoke. To pomeni, da večino časa teh sredstev naj ne bi uporabljali. Ekonomistom bi bilo to ljubše, da bi imeli nekaj kvazi samodejnega. Ko ste povedali, nobene obdavčitve brez predstavništva, to pomeni, da tudi ni nobenega predstavništva brez obdavčitve. Tega se popolnoma zavedam in zato pripravljamo nekaj popolnoma avtomatičnega. Potem pa še te simulacije, osredotočili smo se na večje šoke, ko pride do porasta v brezposelnosti, naprimer za 2 odstotka ali pa več. V tem primeru država članica premeni celek 25 odstotkov BDP na dodatnjo procentno ali podstotno točko brezposobnosti. To je izvedljivo makroekonomsko gledano. Uporabili smo tudi nekatere izračune. Kot izhodišče smo si zamislili naslednje. Ne bomo seveda počakali na to, kaj se bo zgodilo, ampak na začetku naj bi imeli nič celi en odstotek prispevka BDP na leto. Naše simulacije kažejo na to, da naj bi od leta 1999 na ta način ustvarili 70 milijardov leta 2007 in posojila leta 2012 bi torej znašala 10 milijardov. milijard. To bi nam uspelo. Sklad se v času krize ne bi izčrpal in tukaj je pomembno, tukaj se ne strinjam popolnoma z gospodom Revitorjem, govorim o nepovratnih sredstvih, ne o posojilih. ESM izdaja posojila, likvidnostna posojila, pa tudi bolj kratkoročno posojilo v prihodnosti. Mi pa smo govorili konkretno o nepovratnih sredstvih tega se nikoli ne odplača. Sicer ne vidimo nobene koristnosti takšne scheme. Večina držav se torej ne izključi iz trga, ko se izposoja. Zakaj torej potrebujemo takšen sistem? Ni pa treba, da imamo nekakšen mehanizem kontinuiranega prenosa, da sredstva se uporabijo samo takrat, ko pride do takšnega porasta v trgu brezposelnosti. Tako, eksante ni nobenega kontinuiranega prenosa, čeprav pa imamo ekspost mehanizem za takšne situacije. Potem pa še tretje, evroobmoče v razmerju do držav članic, ki niso članice evroobmoča, tukaj je velika razlika. Makroekonomska neravnoteže v eni državi članici so sistematična le znotraj evroobmoča. Makroekonomska kriza v eni državi članici lahko sproži finančno krizo ki bi utegnila ogroziti celo samo evro območje. Samo v območju EU. Če ima država članica izven evro območja negativne se soča z negativnimi učinki, se te učinki pokažejo druge. Tukaj gre torej za nekaj res drugačnega znotraj tega območja. Potem pa še proticiklična politika. Strinjam se, da evropske fiskalne politične leta 2009 so bile proticiklične zaradi varovalne klauzule. Leta 2012 pa, ko je prišlo do drugega upada, pa je politika postala prociklična. In to sem želela povedati. Nobenega orode nimamo za to, da bi se s tem soočili, če bi se ponovno zgodila takšna kriza. Nimamo nobenega orode, s katerim bi se lahko s tem soočili. Potem peta točka, strinjam se s Permonš, ki je povedala, da je najboljša schema, schema za zmačevanje brez poselnosti. Vse v primeru velikih šokov. Zakaj? To je najboljše v smislu stabilizacije. Date torej sredstva gospodinstvom, ki so prizadeta. Tukaj ni nobene zamude. Pri investicijah se vedno pojavi to tveganje, da ste proticiklični, seveda pa ste ciklični, ampak zaradi zamude se tako zdi. Če pa posameznik dobi sredstva in se zaveda, da je ta sredstva pridobil iz evrobmoča ali pa EU, tako kot v primeru programa Erasmus, potem bi lahko pravzaprav ponovno ustvarili pozitivne učinke takšnega programa, kjer se življenje posameznika spremeni na osnovi podpore EU. Razumem pomisleke glede takšnega razmišljanja in zato sem v tej študiji predlagala Jobs Union, torej zaposlitveno unijo, kjer bi zaščitili delavce, zagotovili tudi konvergenčnost, investicije v človeški kapital, mobilnost, prenos vseh pravic, ne le pokojninskih pravic in tako dalje in tako dalje. Lahko predstavim podrobnosti še poznaje. Potem pa še dovilski sindrom, tako imenovani, če bi se želeli izogniti temu sindromu, bi morali preprečiti kakršnakoli pretrese na trgu nacionalnih dolgov. Po osnovi se strinjam s tem če ne bomo nikoli razmišljali o kakršnekoli možnosti prestrukturiranja dolga, pa mislim, da bomo prišli na neki točki do težave v smislu pogodbe. Mislim, da to ne more biti vzdržna izjava ali pa vzdržno stališče. Zamisel v naši študiji je bila takšna, da ne uvajamo nobenih novih predpisov, na področju obveznic naj bi torej le zamenjali tiste sankcije, ki ne delujejo. Ne gre za to, da bi uvajali nova pravila ali pa uvajali karkoli poleg tega, kar že obstaja, ampak da bi enostavno ustvarili pogoje, da se to lahko izvaja. ESM danes ne more posojati državi, katere dolg ni vzdržen, ampak kljub temu to stori. Vprašati se moramo torej, kako lahko spremenijo ta sistem, zato da bo mogoče uporabljati obstoječa pravila. To je vse. Na ta način bi lahko zmanjšali in ne povečali tvegane redenominacije, o čem so govorila tudi pri Banči uniji. Kar pa zdaj v druge elemente delitve tveganja, se bodo zmanjšali tudi nacionalni dolgovi in tveganja. Na ta način zmanjšamo tako tvegane redenominacije, kot pa tudi nacionalnih dolgov. Najlepša hvala, gospod Fabrini. Hvala, gospod predsedoči. Lepo se zahvaljujem tudi vsem poslankam in poslancem za njihove vprašanja in pripombe. Tri pripombe, najprej oblikovanje in pa upravljanje z fiskalno zmogljivostjo. To je vezano večinoma na to, kar je povedal gospod Murešan. o velikosti proračuna veliko več povejo ekonomisti, ampak ko govorimo o tem, ali naj bi to oblikovali kot postavko znotraj evropskega proračuna ali pa kot ločen proračun, pravno gledano sta obi možnosti na voljo na osnovi trenutne pogodbe. Sam sem razmišljal tudi o možnosti, da bi imeli tukaj nekakšen ločen proračun. Prosim, da govorite nekoliko počasneje za voljo tolmača. Se prevečujem, opozoril sem na možnost, da bi imeli proračun evroobmoča, ki bi bil ločen od splošnega evropskega proračuna, zato da bi lahko premustili vprašanje ali pa izziv soglasja. Razumem pa tudi, kako pomemben je za vas enotni proračun. To pa, da bi imeli tukaj ločeno postavko v okviru proračuna, tukaj pa se pojavljajo dodatna vprašanja v smislu upravljanja. Mislim, da bi bilo pri moji predstavitvi zelo jasno, da bi si želeli, da bi bil Evropski parlament veliko bolj vključen v celoti v odločitve glede finančne zmogljivosti. Če pa bi imeli Evropski proračun, potem bi se morali soočiti v ustavno pravo EU za konkretnim vprašanjem. V tem parlamentu sedijo tudi člani, ki so izvolili na položaje v nekaterih državah članicah. Čeprav so to manjšinski predstavniki, mislim, da to lahko zaplete stvari. Na koncu koncev mislim, da bi morali Evropski parlament v celoti pri tem sodelovati. Na to pa še druga točka, ki je vezana na financiranje proračuna. Ustavno gledano, na ravni EU, je to bistveno vprašanje. Gospod Bog je to omenil, prav tako je imela vprašanje pod zavestem gospod Maletič glede meddržavnih transferjev. Mimo grede, mislim, da je težava Evropskega proračuna v tem, da večinoma temelji na prispevkih držav članic, ki se potem porazdelijo. In potem se popolnoma strinjam s tem, kar je izglasoval ta parlament prejšnji teden, da trenutni sistem lastnih sredstev krši načela pogodbe. S tem se strinjam, ampak obe nam ustvarja tudi začaran krog. Lahko rečemo torej, da naši voljivci in pa davkoplačevalci uplačujejo sredstva, ki se na to prenašajo v druge države članice. In to lahko povzroča tudi konflikte med državami članicami. ESM, kot vemo, temelji na nacionalnih prispevkih in zato ni presenetljivo, da imajo nacionalni parlamenti nadzor na uporabo teh sredstev. Mislim, da bi bilo nenavadno, če bi povečali lastna sredstva Evropske unije, se znebili DDV, drugih prispevkov in tako dalje, potem pa bi to pretvorili v sredstva ESM-a. Potem bi se soočali s podobno težavo v smislu meddržavnih transferjev. To vprašanje financiranja moramo rešiti neposredno, se soočiti z realnostjo, da gre za javno dobro. Od tega imajo vsi korist, sredstva pa morajo biti tudi rezultat premoženja, ki ga ustvari EU. Ne gre pa za nacionalne prispevke, ki se na to porazdelijo med druge države članice. Na to pa še to, kar je povedal Brian Haynes, ki dejansko predstavlja Dublin v Evropskem parlamentu. Ne strinjam se z njegovimi pomisleki v smislu spreminjanja pogodbe. Izstop Združenega kraljestva mislim, da bo sicer prisilil vse druge države članice, da bo do prilagodile to pogodbe. De facto smo se že lotili te faze odločitev glede lastnih sredstev, pa tudi glede sestave Evropskega parlamenta. To je nekaj, kar bo narkovalo tudi spremembe pogodbe. Formalno gledano ne, ampak to zahteva soglasje in ratifikacijo na strani držav članic. Zdi se, da smo že v nekakšni fazi spreminjanja pogodbe. Glede na to, mislim, da bi to lahko bila dobra priložnost, še posebej glede na to, da pred enim letom je Evropski parlament razmišljal o resoluciji, da bi presegli trenutni pogodbeni okvir, prenovili Lizbonsko pogodbo in to torej res lahko izkoristimo kot nekakšno zlato priložnost za to. Najlepša hvala, gospod Nunes Ferrer. Se bom skušal čim bolj omejiti. Nekaj resnice je v tem, kar je povedala gospa Gresle. Zdaj pa me zanima, ali smo govorili o istem. Ko govorimo o prihodnosti proračuna, žongliramo z celo kopico vprašanj in najprej se moramo spomniti tega, da je proračun oblikovan kot investicijski proračun, obenem pa se moramo spraševati, kako naj bi ta proračun uporabljali za stabilizacijo, finančno stabilizacijo. Začeli smo z ESM-om, EMF, mislim, da je bilo slabo ime, bolje bilo, da bi temu rekli Eurozone fund, torej sklad evromoča ali pa kaj takega. Marsikaj bi se lahko torej storilo za stabilizacijo druge. Sicer smo skušali vse vključiti v proračun, je pa to nekoliko riskantno, saj se proračun sooča z omejitvami v smislu obsega. Na svetu Ekofina so se pogovarjali tudi o zamisli za nekakšen rezervni sklad, za izredne razmere. Ta zamisel pa se je zavrnila, ker se je pojavilo tveganje, da bi obseg tega proračuna postal nesorazmeren in tako dalje. Potem naj bi se pogovarjali o tem, da bi to stabilizacijo zagotovili nekje druge. Schemo za brezposobnost bi lahko uporabljali na tak način, naprimer. No, zdaj pa ta obseg proračuna ker je evropski proračun omejen, mislim, da bi se morali osredotočati na podporo nacionalnih proračunov, ki so bolj osiromašeni in teže dosegajo cilje EU. Žal mi je, da ponovno o tem govorim, ampak ne smemo pozabiti na glavno problematiko, skupna kmetijska politika. Zakaj to uporabljate? Čudi, tudi, če tega ne spremenimo, tudi, če vse pustimo čisto isto, imamo pravne strukture, pravne obveznosti, pravne zneske, če sistem ohranimo čisto identičen in si ogledamo, koliko sredstev steče preko tega sistema, je to le ena četrtina proračuna. Iz več kot 45 milijard se približno 30 milijard evrov sploh nikamor ne preusmeri. Tukaj ne gre za transfer kot v kohezijskem skladu, ko nekomu pomagamo. In to je res velik delež proračuna. Če govorite o enem odstotku, v redu, sprostite teh 30 milijard. Če želite financirati politike, potem je treba povečati proračun, če ne pa ne. Gre za čisto enosnovno načelo, jaz ne razumem, v čem je težava. Gre le za vprašanje, kaj ne bi se stekalo preko Bruslja. Samo to sem želel povedati, sicer ste me še nekaj povprašali. Javno finančno upravljanje tukaj, tukaj ne potrebujemo nobenih računovodskih standardov. Računovodski standardi so sicer pomembni za poročanje in za stabilnost. Tiste države članice, ki si tega ne želijo, mimo grede nekatere države članice so zelo bogate, ne pravim, da so čudovite, ampak imajo zelo pregledne račune. In bonitetne agencije so po krizi ugotovile, da ne morejo oceniti da so države stabilne zaradi tega, ker so vlade stabilne. Razmišljajo o tem, ali imajo račun, urejene računovodske bilance. Nekatere države članice, ki danes gledajo dobro, bi lahko kmalo zgledale slabše. Gre se, tukaj gre za nekakšen premik v paradigmi. Bonitetne agencije se ne želijo ponovne krize, kot je bila grška kriza ko so vsi enostavno predvidevali, da so nekatere države članice solidne in stabilne. Prihaja do recimo reform v javnih naročilih, pri javnih financah in tako dalje. Poročanje pa je prav gotovo koristno, to je mogoče dobro uporabiti tudi pri finančnem upravljanju, če se to izpelje na ustrezen način. Finančno upravljanje v številnih državah članicah pa ni dobro, in v proračunu tudi ne spodbujajo proticikličnih odločitev in ne spodbujajo investicij. Tukaj gre za staromodno razmišljanje in del reform bi bil torej, da bi upravljanje za javnimi financami res posodobili ter zagotovili pregleden nadzor na tem, kaj se dogaja z denarjem mislim, da bi to moralo biti nekaj normalnega, sploh v neki formaciji, kjer si morajo države članice med sebojno zaupati, da ne bo nihče povzročil krize z neprimernim vedenjem. Torej, usposabljanje, podpora držav članic, to je pomembno. Lahko pa izkoristimo tudi Eurostat in njihove strokovnjake, ki se ukvarjajo z računi, z upravljanjem in tako dalje. Poglejte si, kako se zdaj pomaga portugalski, ki izvaja celovito reformo tudi pri upravljanju z javnimi financami. To zelo pozorno spremljam, saj je zelo zanimivo. Naslednja država, ki bo to upravila, bo Grčija, ki je ugotovila, da mora res počistiti pred svojim pragom in premije je že naznanil celovito reformo upravljena z javnimi financami, ne le z računovodstvom. To je zelo dobra novica, morda bi morali opazovati, kako bodo to storili. Tudi oni bodo dobili podporo strani Evropske unije, čeprav je vse tako netransparentno, da spoh ne vemo, kako se bo to zgodilo se pa tega lahko veselimo. Hvala. Najlepša hvala. Še nekaj vprašanj je bilo tudi za komisijo. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala, da ste nam dali priložnost, da se odzovemo na nekatera vprašanja. Ta razprava je bila zelo zanimiva. Zahvaljujem se proračunskemu odboru, pa tudi odboru Ekon za so organizacijo tega dogodka. Mislim, da nihče ni spodbijal za misli, da evroobmoče potrebuje funkcijo za fiskalno stabilizacijo. Že ta razprava je jasno ponazorila, da je to bistvenega pomena za dokončanje Evropske monetar ekonomske monetarne unije. Vprašanje, ki pa se postavlja, je, kako to storiti. Dobrite mi, da se odzovem na dve vprašanje gospoda Gualterija za nas. Kaj je vloga ESM in prihodnega EMF pri stabilizaciji? Prav tako je o tem govoril gospod Regling. Mi smo decembra predlagali, da bi moral prihodni monetarni sklad zagotoviti posojilno linijo, ki bi zagotavljala stabilizacijo in zato bi poskrbeli z jamstvi v obliki sredstva Evropske proračuna. To pa bo smiselno le, če bomo oba stebra, prihodni EMF in pa proračun Evrop območja, povezali tako, da se boste med seboj nadopolnevali. Prav tako mislim, da moramo poštevati vprašanje upravljanja. Dokler bo ESM medvladni organ zaradi predpisa, zaradi načela soglasja. Če bomo ustvarili to funkcijo znotraj trenutnega ESM-a, torej te medvladne strukture, je to še vedno podvrženo načelu soglasja. Potem pa še drugo kar ste nas vprašali. Ta učinek dovila in pa celotna razprava o prestrukturiranju državnih dolgov, moramo biti popolnoma jasni glede tega. Ne podpiramo česarkoli, kar bi bilo avtomatično. Prav tako ne podpiramo česarkoli, s čimer bi odstopali od dobro vzpostavljene prakse IMF-a kjer je treba stvari obravnavati posamično, po posameznih primerjih, ko je treba ocenjevati stabilnost vsake posamezne države. Ne potrebujemo eh, mehanizma za prestrukturiranje državnih dolgov in v tem smislu se popolnoma strinjamo s Klausom Reglingom. Potem pa še zadnja pripomba. Pri takšni razpravi se težko ločiti od vprašanja bančne unije. Mislim, da je treba to razpravo umestiti v širši kontekst dokončanja bančne unije konkretno, pa tudi scheme zavarovanja pologov. Tega se moramo torej lotiti korektno. Zdaj pa še naši poročevalci, gospod Bruge. Eh, Osem na kratko, gospod predsednik, hvala lepa strokovnjakom danes in tudi za nasvet, ki ste nam ga dali. Dali ste tudi nekaj zelo zanimivih elementov, ki bodo pomembni za bodoča pogajanja. Načeloma velja, da je dobro, da je večina med nami odločena, da gremo v to smer. Mi moramo ukrepati, potrebujemo fiskalno zmogljivost v okviru, eh, ki je bil omenjen tudi ESF, eh, se mora razvijati v smislu eh, EMF. E, eh, nismo govorili dovolj o strukturi upravljanja, tu bomo imeli še bitko z državami članicami, to je jasno. E, vendar po teh predstavitvah, delavnicah e, želim še omeniti e, konvergenco. E, to, kar je povedal gospod Nunes Ferrer, je zanimivo, o tem moramo še razpravljati. Mi imamo ta okvir eh, in mislim, da imamo različne možnosti za financiranje te fiskalne zmogljivosti in lahko eh, s pomočjo seveda tega eh, pridemo do dogovora z državami članicami, ne smemo se osredotočati samo na en element. Mi moramo dejansko izkoristiti vsa sredstva, ki so nam na voljo tudi vse bližnice. Ne smemo pa začeti z uh, noveliranjem pogodbe in potem čakanjem deset let. E, mi moramo izkoristiti vsa mož sredstva za stabilizacijo Evropske unije in za proaktivni uh, management. Uh, mi potrebujemo instrumente za eventualne krize. Hvala lepa. Hvala lepa, Pervanš Perez. Uh, hvala lepa. Vidite, da je duh poročila še vedno živ, to dokazujeva oba dva in uh, ta duh naj se tudi nadaljuje v naslednjem koraku, če bo to potrebno. Želim komentirati dve, tri točke. P prvič, prestrukturiranje dolga. E, mislim, da se vsi strinjajo, da je raven dolga eh, lahko tudi nevzdržna. Preprosto bi bilo, če bi se morali samo znebiti dolga eh, s tem, da ga prestrukturiramo ali pa odpovemo. Vendar to uh, ima ceno. Eh, ne zgolj za državo, ki jo zadene tak ukrep, temveč tudi za euroobmočje kot celono, kajti eh, država, ki ne bi bila predmet takega prestrukturiranja, bi potrebovala bistveno eh, daljše obdobje za eh, obnovo po drugih rešitvah. Mi potrebujemo seveda tako razpravo o prestrukturiranju dolga. Mi moramo pogledati, kaj to pomeni za ekonomijo in ne zgolj za državo, ki jo to zadeva. Drugič, euh, José Leandro. je govoril, da je potreben avtomatičen stabilizator, ki bi bil dejansko avtomatičen. Stabilizacija naj bi potekala na avtomatičen način. To je bilo omenjeno tudi v poročilu eh, parlamenta in mislim, da je to ključni nauk iz te stabilizacijske funkcije. Eh, ko si pa zastavljamo vprašanje velikosti. E, naj e, predočim nekaj številk, e, ki jih zelo rad citiram, pa se jih mnogi ne zavedajo za res. Velikost ESM-a. Posojilna zmogljivost je 500 eh, milijard evrov. Eh, 300, eh, eh, v, in 70 milijo, bil, milijard evrov je e, možnost sprejemanja posobil. Eh, e, ESM. Eh, ima, če vse seštejemo, sposobnost posojanja v višini 5,05 odstotka proračuna EU proračuna, torej. In mi ugotavljamo, da če obstaja volja, da gremo v to smer, da je tudi v pogodbah dovolj manevrskega prostora. Pri teh številkah pa obstaja seveda nek problem. E, ta zmogljivost temelji na jamstvih, ki so v rokah držav članic. In eh, države članice ne bodo čez noč ta jamstva eh, predstavila v evropski proračun, morda nekega dne, vendar ne zdaj. In eh, predsednik Valteri in drugi smo tu strajali in veseli smo predloga komisije, ki želi eh, spremeniti ESM eh, e na podlagi člena 325. Na ta način se združuje eh, evropska metoda s jamstvi ESM-a. E ESM Potem pa še države zunaj evroobmočja. Sedaj so vsi uljudni, nihče ne gleda na učinke Eh, na prihodnost eh, evroobmočja kot takega. Eh, države, ki so zunaj evroobmočja, se lahko pridružijo prostovoljno bančni uniji. Po brexitu bo spodbuda velika za širitev evroobmočja. Vem, da vse države članice ne izpolnjujejo političnih pogojev, vendar Mislim, da moramo razpravljati o tej stvari in nikoli ne smemo pozabiti, da je to cilj, da povežemo evro območje in EU kot tako. S tem seveda ne bomo razrešili vseh proračunskih vprašanj, vendar eh, skladnost, uslednost se bo povečala. Hvala lepa. Hvala lepa. Na tem mestu bi se tudi rad zahvalil vsem predavateljem za zelo koristno delavnico. E, mislim, da mi ni treba tu predstavljati nobenih e, zaključkov, to so že storili poročevalci. E, naj izpostavim še institucionalno podlago in naj poudarim, zakaj je pomembno, da se ESM vključi v pravni okvir. Mi ne pozabljamo, da eh, se ESM financira z nacionalnimi proračuni. Eh, tu je drugačna logika. Mi ne zahtevamo eh, istega demokratičnega nadzora kot pri komisiji in organi komisije. AB eh, je tu, eh, vendar eh, parlament želi izkoristiti svoje pooblastila za pogajanja Mi nočemo nečesa usiljevati državam članicam, vendar mi menimo, da da mora priti ESM v pravni okvir EU. E, to je nekaj, e, kar lahko povežemo z avtonomijo in neodvisnostjo ESM-a. Eh, no, vi eh, niste i država članica, eh, vendar države članice ne smeju biti izgovor da ne bi nadaljevali s tem programom. Kolikor vem, je to tudi v koalicijskem programu v Nemčiji. Torej je to relevantno vprašanje. Ne zamudimo te priložnosti to bi bila pomembna eh, investicija v Evropo in sicer ne zgolj kratkoročno, temveč dolgoročno. Torej vsekakor bomo nadaljevali z razpravo. Vesel pa sem tega širokega konsensa. E, eh, mi seveda ne bomo tu razpravljali o tem, kako e, naj bi vse delovalo. E, Eh, vendar slišal sem mnoge nenavadne stvari danes, eh, marsikaj ekstravagantnega, eh, kar niti ni del predloga. Torej, prestrukturiranje, to naj bi potekalo po potrebi, po analizi posameznega premjera. Ni eh, eh, res, da tega ne koristimo. To je ena možnost. Bolj, ko ustrajamo na določenih vidikih, manj bo napredka pri okviru za upravljanje. In potem pa še veliko vprašanje. Eh, to je velikost eh, proračuna, to je zadeva, s katero se mora ukvarjati Jean Artui. Eh, torej, mi želimo odboru za proračun veliko uspeha in ta seminar je pokazal, da sta obe dve razsežnosti povezani in današnja razprava bo, upam, da pomagala razčistiti naše stališče in upam, eh, da ne bomo zamudili te priložnosti za pomembne eh, korake k dokončanju ekonomske in monetarne unije. Hvala.